Okay, can we start the meeting? Dobro jutro. Začeli bomo. Hvala, da ste danes dopoldan vsi tukaj. Začeli bomo s prejetjem dnevnega reda. Dve točki obravnavamo danes. Imeli bomo izmenjavo mnen s direktorji agencij v pristotnosti odbora Empl, potem pa še predstavitev poročila Eurofounda o sestavitvi gospodinstev in blaginji. Je vse v redu z dnevnim redom, prav? Sporočila predsedujoče, tolmačenje je na voljo v vseh 20 jezikih odbora. Če iščete svoj jezik, ga boste torej našli pod običajno številko. Zdaj pa bomo imeli izmenjavo mnen z direktorji agencije v pristojnosti odbora EMPL. Lepo pozdravljeni, lepo pozdravljeni vsi. Pet agencije v pristojnosti odbora EMPL. Običajno direktorje v začetku vsakega leta povabimo v odbor, da predstavijo svoje delo. To je morda nekaj novega za Žurdija Kurela. On je vršilec dožnosti izvršnega direktorja za ELO, to je Evropski organ za delo. Z nami je gospod Sibel, ki je izvršni direktor CDFOPA, tudi Juan Menendez Valdez je že znani gost, on je direktor Eurofounda, Krista Sedlaček je izvršni direktor OŠE, direktor Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu in tudi Cezare Onestini, že pozna naše delo. On je izvršni direktor Evropske fundacije za usposabljanje ETF. Teh pet agencij je zelo pomembnih za naše delo v odboru EMPL. V imenu odbora se vam želim zahvaliti za odlično sodelovanje v preteklem mandatu in predlagam, da tako dobro sodelujemo še naprej. Prav tako smo povabili neodvisne strokovnjake, ki smo jih imenovali v upravne odbore teh agencij, in ti strokovnjaki bodo sodelovali pri naši izmenjavi mnen. Kasneje bodo dobili besedo. To je gospod Becker za CDFOB, gospa Lope Fontanje za Eurofound, gospod Miksič za EU OŠA gospod Serkas in gospa Bauer za ETF in gospod Kremers za ELA. Lepo pozdravljeni vsi v našem odboru. Nekatere že poznamo. Uh, Hvala, da ste tukaj. Na začetku pa bodo dobili besedo direktori agencij. Deset minut recimo imate na voljo za predstavitve. Začel bo gospod Sibel. Izvolite. Hvala, hvala gospa predsedujoča, gospe in gospodje, poslanke in poslanci. Moja predstavitev bo zadevala naše vrednote in cilje pri CDFOP-u, kako pomagamo pri doseganju ciljev na področju politik, prav tako pa bom predstavil določene ugotovitve, če bo čas. Z veseljem pa bom odgovoril tudi na vaše vprašanje. CDFOP je bil ustanovljen leta 1975, spodbujamo pa sisteme poklicnega usposabljanja, poskušamo zagotoviti tudi ustrezne spretnosti in kvalifikacije, sodelujemo pa z različnimi deležniki. Prav tako pa smo v stiku z sestrskimi agencijami, ki so danes tukaj. Podpiramo politike, pomagamo oblikovati kopenhavnski proces, smo tudi v strategijah 2010 in 2020. Leta 2007 je potekala zunanja ocena in zdaj imamo še pomembnejšo vlogo pri podpori politiki. smo centr za raziskave na področju politik, kar zadeva poklicno usposabljanje in izobraževanje, tako za mlade kot za odrasle. Prav tako zagotavljamo tudi informacije o usposabljanju nasploh. Prav tako smo posrednik znanja, združujemo različne akterje na tem področju in pomagamo tudi pri izvajanju njihovih nalog leta 2019 smo dobili dodaten mandat, zdaj se tudi uradno priznavajo nekatere naloge, ki jih izvajamo že dolgo časa, zlasti na področju trga dela ter obveščanja o spretnosti. Naše delo temelji na vrednotah in na doseganju ciljev, zagotoviti želimo ustrezne nasvete, ki temelijo na podatkih in so v skladu z politikami, ki so v veljavi. Prav tako razvijamo novo znanje, pripravljamo dokazni material, spremljamo politike in, kako sem dejal, smo tudi posrednik znanja, povezujemo države in deležnike. Delamo v skladu z sporočilom za leto 2020, sporočilo iz Bruža in tako naprej. Ampak eh, zdaj pripravljamo vizijo za leto 2030 na področju poklicnega izobraževanja. Gre za vizijo, ki jo je sprejel nadzorni odbor za poklicno izobraževanje, to je ECVT. Prav tako pa se pripravlja nova strategija na področju poklicnega izobraževanja, in digitalna preobrazba je prav tako pomembna tema, pa tudi Evropski zeleni dogovor. Tudi tukaj bo potrebnih veliko novih dejavnosti. Zeleno izobraževanje, zelene spretnosti, zelena delovna mesta, še posebej kar zadeva razvijanje spretnosti in prekvalificiranje. Aktivni smo tudi na področju jamstva za mlade in dosegati pomagamo tudi cilje trajnostnega razvoja OZN, zlasti cilja 4 in 8, to sta cilja, ki sta namenjena izobraževanju. Strateška področja sodelovanja, vplivamo na poklicno izobraževanje, ocenjujemo poklicno izobraževanje in posredujemo tudi nove, nova dognanja na tem področju. Ne želim govoriti predolgo o tem, zato ker sem o tem povedal že veliko ampak, kakor sem povedal, je vedno pomembnejši sektor zagotavljanja podatkov o trgu dela. Nekaj številk, upam, da boste tukaj lahko videli, kakšen vpliv imamo. Mi smo raziskovalna organizacija, zato se zelo zanašamo na številke. Številke so precej presenetljive, bi rekel. Če govorim o citatih v dokumentih institucij, potem imamo v mislih komisijo, parlament, svet in tudi agencije ter mednarodne organizacije, naprimer gre za OECD, ILO, UNESCO in tako naprej. Kar zadeva proračun in izvajanje proračuna, številke so vam na voljo. Vi ste ključnega pomena pri zagotavljanju proračuna za naše delo, CDFOP je agencija, ki dela dobro. V zadnjem trenutku pred Božičem pa so nam črtali 300 tisoč evrov in upam, da se to ne bo več zgodilo. Vsaj ne prepogosto. O svojih rezultatih tudi poročamo. Opozoriti sem vas želel predvsem na to. Imamo odlično publikacijo, takole je videti tamle pri vhodu v dvorano so te publikacije na voljo, predlagam, da si jih preberete. In to zadeva elemente na desni, govorimo o pregledih na nacionalni ravni, pripravljamo poglobljena poročila, revizije politik in tudi raziskovalne publikacije. Prav tako pripravljamo novičnik z nazivom Skill Set and Match. Veliko je zanimivih podatkov in informacij, ki jih objavljamo v svojih publikacijah. Na nekaj pa sem še posebej ponosen in sicer je to, kar vidite na levi. Vedno bolj pogosto poskušamo zagotoviti informacije na spletu, trenutno jih je 12. 12 je načinov zagotavljanja informacij leta 2019 in 2020 bomo pripravili zbirko podatkov na področju poklicnega izobraževanja. Gre za to, kako se razvijajo kvalifikacije, kako se izvajo sistemi spodbud in kako se odvija delo v drugih sistemih izobraževanja. Potem pa imamo še orodje za financiranje pripravništev, imamo pa tudi orodje za analizo odprtih delovnih mest. In to je orodje, ki je na voljo na naši spletni strani. Leta 2018 smo sprejeli tudi napovednik glede potrebnih spretnosti, potem smo pripravili tudi druge vire za usmerjanje. Naš namen je, da bi poskusili zagotoviti, da bodo podatki, ki jih imamo lažje dostopni pri CD-fopu in predlagam, da to preverite, ker je zadeva res kul. Cool. Čas se mi izteka, zato ne bom preveč govoril o rezultatih, ampak z veseljem lahko na dvo stranski ravni o tem spregovorimo še bolj poglobljeno. Preučili smo trende in demografske učinke, vendar to bom preskočil, raje bi zdaj govoril o pomankanju spretnosti. Mislim, da bo to omejilo zmogljivost EU za vlaganje. Razlogov za pomankanje spretnosti je več, ampak eh, pomankanje spretnosti vodi do višjih stroškov, manjše produktivnosti in upočasnjuje tudi rast. To pomeni, da je razpoložljivost usposobljenega osebja najpogostejši razlog za ovire pri dolgoročnih naložbah. To je pomembna tema, kakor vidite, in na desni lahko vidite, da določena podskupina industrije še posebej občuti pomankanje kvalificirane delovne sile, to so mikropodjetja ali MSP, inovativna podjetja, raztoča podjetja in podjetja na področju gradnje in proizvodnje ter podjetja z težjim dostopom do financ. Čas se mi izteka, zato bom še malce pohitev. O tem lahko govorimo kasneje, zdaj pa želim govoriti o skupinskem delu, izvajamo študijo o skupinskem delu ali delu množic, pripravljamo konferenco. 19. marca bomo imeli kosilo na to temo, tam bomo obravnavali gospodarstvo platform in delo množic. Tudi to le bom preskočil, tudi to je povezano z delom množic in zdaj vam bom predstavil naš čudovit tempelj. To je moja zadnja izjava. Priprava na spremembe je najpomembnejši element v orodjarni delavcev, tako se delavci lažje privadijo na nove izzive in CDFOP pomaga ravno s tem in to je seveda naš prispevek. Posvečamo se spretnostim, ki bodo pomagale pri digitalni preobrazbi in zeleni preobrazbi, pa tudi digitalne spretnosti so zelo pomembne. To je za nas zelo pomembno in zato želimo spodbujati še posebej politike, urodja ter mehanizme in dostop do poklicnega izobraževanja. Na levi in desni lahko vidite puščice, po eni strani pomeni, da obveščamo o tem, kako bi se lahko razvijala politika, po drugi strani pa želimo prispevati k oblikovanju politik. Zdaj pa še obeti za leto 2020. Dve minuti bi potreboval še za to, gre za obveščanje o spretnostih, za razvoj spretnosti in za spremljanje izvajanja politik na področju poklicnega izobraževanja. To je zelo pomembno za naše delo hvala lepa, hvala, da ste mi prisluhnili, potem pa bom z veseljem odgovoril na vaše vprašanje. Hvala. Hvala, hvala za to zanimivo predstavitev. Kasneje bomo imeli čas za vprašanja in odgovore. Ampak eh, zdaj bom besedo predala gospodu Juanu Menendezu Valdesu. On je izvršni direktor Eurofonda. Izvolite. Hvala. Kolegice in kolegi, spoštovane poslanke in poslanci, najprej se želim zahvaliti odboru. Nekateri ste bili z nami že v prejšnjem mandatu. Zlasti se vam želim zahvaliti, zato ker sem danes zadnjič z vami, kajti več kot devet let sem že direktor Eurofounda in konec leta, decembra, se mi mandat izteče upam, da bo čas tudi za drugačne razprave, razprave o kakšni drugi priložnosti, ampak prav gotovo ne v tem formatu. Zato se vam že zdaj zahvaljujem za vso podporo. Lani je bilo pomembno leto, veliko je bilo sprememb, ni treba ponavljati očitnega, spremembe so bile pri komisiji in tudi pri parlamentu, pa tudi pri nas. Imamo novo sestrsko agencijo, Evropski organ za delo in Prav tako izvajamo zaključek trenutnega štiriletnega okvirnega programa. Pripravljamo se tudi na novi cikl. V tem ciklu pa smo imeli štiri stebre, štiri glavne dele našega dela. Gre za delovne pogoje in trajnostno delo, Govorili smo o kakovostnem delu in o potrebi potem, da se dela dlje zaradi demografskih sprememb. Potem drugi stebri so industrijski odnosi, gre za spremembe v delu seveda in to predstavlja spremembe tudi na ravni politik, potem spremembe na trgu dela in kakovost življenja družbe in javnih storitev. Ob teh strateških prednostnih nalogah smo imeli še dve prečni prednostni nalogi. Najprej digitalizacija in kako to vpliva na delo in zaposlovanje. Veliko dela smo opravili na tem področju v zadnjih letih in potem še spremljanje socialne konvergence v Evropi. Ne bom vam predstavljal vseh rezultatov in vsega dela, to je zapisano v uradnih dokumentih Eurofound, ampak samo nekaj elementov, ki jih je vredno izpostaviti. Leto 2019 je bilo pomembno za nas, skupaj z ILO smo objavili skupno poročilo o kakovosti delovnih mest v 41 državah. In preučili smo kakovost delovnih mest v 41 državah, torej ZDA, Južna Koreja, nekatera mesta in države v Južni Aziji, Kitajci in tako naprej. Govorili smo tudi o delu in zasebnem življenju in kako uskladiti to dvoje. To še posebej velja za mlade matere. Uravnoteženost med delom in zasebnim življenjem je zelo pomembna za delavce in starše. Pripravili smo tudi skupno poročilo o zaposlovanju za leto 2020, govorili smo o kakovostnih delovnih mestih, pa tudi o drugih elementih, pripravili pa smo tudi druge predstavitve, naprimer v zvezi z časom dela in uh, govorili smo o tem v okviru rumunskega predsedovanja. Leta 2020 se naše delo nadaljuje pravzaprav se bomo zdaj lotili dela na terenu. 40 tisoč delavcev bomo intervjuvali v vseh državah, vključno s Združenim kraljestvom. Proces se je začel, preden je bil sprejet dogovor o Brexitu. Zaenkrat bomo v Združenem kraljestvu zadnjič, kar zadeva kakovost delovnih mest. Glavno poročilo bomo predstavili na to temo, izvedli pa bomo še druge analize. Naprimer, delo na daljavo, vključno z pravico do tega, da delavec ni na voljo delodajalcu preko elektronskih komunikacijskih sredstev. V Evropi se veliko govori o minimalnih plačah, pripravljamo letna poročila na temo bruto minimalnih plač, razvoja minimalnih plač in tudi neto minimalnih plač. Vidite lahko, da je dokument, ki ga je predstavila komisija 14. januarja, bil deležen veliko pozornosti, mi pa seveda delamo širše na tej temi. Pripravili bomo glavno poročilo na to temo. Kakor sem dejal, največ pozornosti je namenjene minimalne plači, ampak eh, govorimo pa tudi o drugih elementih. Leta 2020 bomo še naprej delali na tem, objavili bomo tudi poročilo v zvezi z različnimi elementi na tem področju. Zelo pomembni so tudi socialni partnerji v semestru. Prav tako pa bomo podpirali krepitev zmogljivosti za socialne partnerje. To je za vas morda zelo zanimivo in govorimo lahko o preglednosti plač, v primerjavi med eh, moškimi in ženskami. V odboru Impel smo imeli 21. januarja javno predstavitev o kolektivnih pogodbah in eh, kar zadeva spremembe na trgu dela, lahko povem naslednje. Preiskava oziroma raziskava med podjetji je raziskava, ki jo izvajamo skupaj z CDFOPom in to je odličen primer sodelovanja. Ne gre samo za to, da delimo finančno breme, ampak tudi za to, da lahko skupaj izvedemo intervjuje v več kot 30 tisoč podjetjih v Evropi. In rezultate bomo predstavili skupaj z organizacijo IZA čaka nas tudi velik projekt, ki je v bistvu pilotni projekt, ki ga predlaga Evropski parlament. Govorili bomo o prihodnosti proizvodnje, govorili bomo o različnih scenarijih, zlasti v okviru pariškega sporazuma. Izvajanje ukrepov iz pariškega sporazuma bo pomenilo, da bomo imeli ena 2,5 odstotka več BDP-ja, če bomo upoštevali pariški sporozum in nič cela pet odstotka više bo tudi rast na področju zaposlovanja. Tudi kar zadeva strukturne spremembe, se naše delo nadaljuje. Veliko politik zadeva izvajanje pariškega sporazuma, to je omenilo že veliko akterjev. poročilo ESDE e je bilo tudi zelo pomembno za nas. V letošnjem letu pa bomo pripravili nekaj poročil in analiz, govorili bomo o pomankanju delovnih mest in pomankanju delavcev. Malce bom preskočil, zato da prihranimo nekaj časa. Leta 2019 smo pripravili glavno poročilo o sestavi gospodinstv in blaginji, in skupaj z našim poročilom smo prispevali k delu Svetovne zdravstvene organizacije, ko so analizirali enakost na področju zdravja, so uporabili analizo z področja kakovosti življenja zato da so ocenili, kakšno je življenje v evropskih državah in kakšne so, kakšne so razlogi za razlike. Leta 2020 bomo govorili o tako imenovanih NEET, to so mladi, ki se ne izobražujejo, ne usposabljajo in niso prepravniki. Tudi to bo del naših predstavitev v poročilu. Digitalna doba, delo za platforme. Jürgen vam je povedal, da bomo pripravili predstavitev na to temo. To bo k malu, marca. Nekaj rezultatov je v skupnem poročilu in preučili bomo tudi različne morebitne scenarije. Kar zadeva konvergenco, tukaj lahko govorimo o dobrih in tudi o slabih plateh. V MQ in v SPC-ju smo predstavili svoje ugotovitve, sodelovali smo tudi z Ekfinom in drugimi, zdaj pa kar zadeva naše rezultate. 95 odstotkov uporabnikov je zadovoljnih z našim delom, 94 odstotkov ljudi pravi, da so naše podatke zanesljivi in 90 odstotkov meni, da so naše informacije usklajene z relevantnimi agendami in kar zadeva ključne kazalnike uspešnosti. 160 dokumentov EU uporablja naše ugotovitve, velik delež teh dokumentov so ključni dokumenti parlamenta in komisije, pa tudi drugih 210 zahtev smo dobili, da sodelujemo na zunanjih dogodkih. 175.761 krat so bili naši dokumenti presneti spleta, sodelujemo z različnimi agencijami, tukaj ni kaj zapovedati, morda samo to, da naš odbor želi sodelovati tudi z mednarodnimi organizacijami OECD in ILO, z njimi bomo sodelovali prav tako pa smo začeli sodelovanje z Evropsko okoljsko agencijo, kajti pripravili se bomo na digitalizacijo, na spremembe in tudi na prehod na področju podnebnih sprememb. Zato je socialna konvergenca zelo pomembna tema in to je pomembno tudi za socialno kohezijo. Hvala lepa. Hvala za to vašo zanimivo zadnjo predstavitev. Prepričana sem, da se bomo še sestali tekom leta. Ne vem, če smo že poslali vabila za delovno kosilo 19. marca, no, ampak vsak, ki je tukaj v dvorani, si lahko označi ta datum, kajti takrat bomo razpravljali o platformnem delu v sodelovanju z našimi agencijami. Sedaj pa dajem besedo Kristi Šetlaček, ki je direktorica EU OŠE. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Lepo pozdravljam vse člane odbora EMPL. Želela bi podati pregled leta 2019 in pa predstaviti delovni načrt za leto 2020. EUOŠA je imela uspešno leto, praznovali smo 25. obletnico. To pomeni, da izboljšamo, da pripomoremo k izboljšanim delovnim pogojem v Evropski uniji že 25 let. Mm, pravzaprav širimo informacije o poklicnih tveganjih in nevarnostih na delovnem mestu. Prav tako pa imamo pomembna orodja za sporočanje o varnosti na delovnem mestu. Um, organiziramo velike kampanje na tem področju. Zadnja se je iztekla lani in sicer o nevarnih uh, substancah. Nova kampanja se bo začela oktobra v tednu um, bolezni mišič in, uh, mišic in kosti. Um, telamo že od začetka leta 2019. Naša ustanovna uredba je bila harmonizirana skupaj z Agencijo za zaposlovanje in to je bilo to je bila dobra sprememba. V naši ustanovni uredbi je nekaj manjkalo, nek manjkajoči člen je tukaj obstajal. Sedaj pa smo dobili posebnega opazovalca za varnost pri delu, to je Vlad Miksič, ki smo ga menili že prej. On je že bil prejšnji teden na sestanku upravnega odbora prejšnji teden in naše prvo srečanje je bilo izredno dobro. To pomeni, da bomo lahko bolje sodelovali z odborom za, za poslovanje od sedaj naprej. Hvan je že omenil, da je prišlo do spremembe ustanovne uredbe, da je prišlo do sprememb v komisiji, parlamenta in tako naprej. No, ampak povratne informacije kažejo na to, da je vprašanje varstva in zdravja na delu še vedno pomembna politika v Evropski uniji. Želela bi podati nekaj informacij o novem posnetku, ki ga lahko vidite na naši spletni strani. To je pripravil kabinet novega komisarja Šmita, ki je poslal jasno sporočilo, da mora varnost in zdravje na delovnem mestu ostati pomembna točka na dnevnem redu generalnega direktorata za zaposlovanje komisije. Eh, in da je to še zlasti pomembno v luči digitalizacije in pa novih tehnologij. Ena izmed naših prednostnih nalog mora biti ob tem, da ljudje ostanejo varni na delovnem mestu. Leta 2019 smo objavili dokument komisije, ki je povezan z evalvacijo dela štirih agencij na področju zaposlovanja in uh, ta ocena pozitivno ocenjuje delovanje EU OŠE. Ni priporočil za bistvene spremembe. Ocena seveda vključuje priporočila za vsako izmed naših agencij. Mi bomo ta priporočila pri našem delu upoštevali, razpravljamo o tem, na kakšen način in kdaj. Kakor sem že povedala, je bilo leto 2019 uspešno leto. Eh, dobro smo izvajali tudi naš proračun in izboljšali smo sodelovanje z nacionalnimi središnjimi točkami, ki so bistvenega pomena za EU OŠA. EU OŠA je manjša agencija, zato so te točke izredno pomembne za naše delo. Na takšen način namreč lažje sodelujemo z našimi socialnimi partnerji. Kaj se pa tiče rezultatov za leto 2019? kakor veste, so naša glavna ciljna skupina um, tisti, ki sprejemajo politike. Um, gre za raziskovalce, za posrednike in pa za majhne in srednje velike, velika podjetja. Ta naša ciljna skupina je upoštevana pri vsem, kaj počnemo. Temu moramo prilagoditi naša urodja in pa sporočila. objavili smo sodobne raziskave o boleznih, ki so povezane z delovnim mestom. Pravzaprav se število tovrstnih bolezni veča in ne obratno. Veliko teh sporočil je povezanih z rakom in z bojem proti raku predvsem gre za ukrepe po vrnitvi na delo. Potem eh, v enem izmed dokumentov smo, v enem izmed dokumentov smo obravnavali tudi biološke grožnje in eh, objavili smo tudi dokument o obstoječih sistemih v Evropi. Tudi eh, Analiza stroškov in koristi je ena izmed naših stalnih vaj. Želeli bi si tukaj vzpostaviti neposredno sodelovanje z mednarodno organizacijo dela in pa svetovno zdravstveno organizacijo in sicer, ko gre za z delovnim mestom povezanimi poškodbami in boleznimi. Nove podatke v zvezi s tem bomo kmalo predstavili. Eh, sedaj pa še nekaj besed o kampanji za zdravo delovno mesto. Kakor sem že povedala, je ena izmed naših vodilnih pobud to, da organiziramo kampanje o pomembnih temah. Organizirali smo kampanjo o nevarnih substancah. Lahko rečemo, da je to bila naša najuspešnejša kampanja doslej. Stopnja udeležbe je bila višja kot običajno. obravnava nevarnih substanc in kancerogenov je prednostnega pomena. Eh, prispevali smo tudi k eh, pobudi nizozemskega predsedstva eh, na področju boja proti kancerogenom na, mesto, na delovnem mestu. No, objavili smo nekaj raziskav v zvezi s tem, zlasti ko gre za majhna in mikropodjetja in ko gre za uh, orodja, ki so na voljo majhnim in mikropodjetjem. Prav tako smo izboljšali naše orodje OIRA, to je orodje za spletno ocenjevanje tveganj. Tudi to je zelo pomembno področje. Skupaj s strokovnjaki in socialnimi partnerji preučujemo tudi področje kmetijstva in pa um, na področju gradnje, kajti tukaj je večina podjetij, ki so na teh področjih dejavna, majhnih ali pa srednje velikih. Intervjuvali smo 45 tisoč eh, oseb, ki so zadolžene po Evropi za varnost eh, na delovnem mestu. Dobili smo zanesljive podatke iz vseh država članic, iz vseh držav, držav članic. Te podatke sedaj primerjamo z predhodnimi podatki in eh, na podlagi tega analiziramo pomen zakonodaje, pomen psihosocialnih faktorjev, prav tako pa smo prvič preučili tudi vidik digitalizacije v podjetjih. Skupaj s komisijo razvijamo mm, tako imenovani OŠA barometer. V tem barometru lahko merite različne kazalnike, in uh, na takšen način, način primerjate države med seboj. No, kar se pa tiče leta 2020, bi želela omeniti tri glavne, glavne eh, razloge. Gre za bolezni kosti in mišic. Please campaign over the next 24 months. In oktober this year. Torej, gre za mišično-skeletne bolezni. Veliko se bomo ukvarjali tudi z digitalizacijo. Tukaj bomo pripravili novo poročilo o pregledu. Tudi tukaj sodelujemo z Eurofundom in pa drugimi agencijami. Tega vidika se lotevamo z različnih vidikov, ampak vseeno bi morali ob tem sodelovati. In glede na ugotovitve v zvezi z majhnimi in mikropodjetji, smo začeli projekt skladnosti za ta podjetja. Kaj torej vpliva na doseganje skladnosti v tem podjetju? Potem pa bomo začeli še z raziskavo izpostavljenosti rakotvornim snovem V zvezi s tem pripravljamo nekaj novih aktivnosti. Eh, no, ukvarjali pa se bomo tudi z krožnim gospodarstvom in vplivom krožnega gospodarstva na varnost in zdravje na delovnem mestu. Pa tudi, ko gre za psihosocialna tveganja, to je večna zgodba. Psihosocialna tveganja so še vedno občutljiva tema. Tukaj potrebujemo potrebujemo več informacij in več orodi za to, da bomo lahko izboljšali situacijo na ravni podjetij. Hvala lepa za to predstavitev. Sedaj pa je na vrsti gospod Onestini, ki bo predstavil delo ETF. Hvala lepa, da lahko predstavim delo Evropske fundacije za usposabljanje. Kakor veste, številni izmed vas smo lani prvič predstavili to našo agencijo, ki je edina izmed agencij, ki deluje tudi zunaj meja Evropske unije. Tudi mi smo leta 2019 praznovali 25. obletnico in zdelo se nam je, da je to pravi trenutek za pregled našega mandata in za razmislek o tem, ali bi morali morda posodobiti naše delovanje, zato da bi lahko bolje izpolnili mandat, ki smo ga dobili pred 25 leti in je bil posodobljen pred desetimi leti. Lani smo se osredotočili na razvoj nove strategije za ETF, dobili smo številne prispevke. Gospod Cerkas in gospa Vavers sta danes z nami, oba sta evropska poslanca, ki sta pomembno prispevala k temu procesu. Dobili smo tudi prispevke iz partnerskih držav, kakor veste, imamo 29 partnerskih držav iz področja sredozemlja v vzhodnem sosedstvu in pa na Zahodnem Balkanu. Ogledali smo si kontekst, v katerem delujemo, vaš odbor ta kontekst pozna in sicer gre za vedno večje vrzeli na področju veščin, sposobnosti, vedno večje razhajanja med potrebami podjetij po določenih veščinah in pa veščinami, ki jih. Uh, ljudje pridobivajo v ustanovah izobraževanja in usposabljanja. No, to je seveda zelo povezano z rastjo in pa trajnostnim razvojem v dotičnih državah. V naši strategiji smo želeli razmisliti o tem, kako bi lahko kot eh, Evropska agencija podprli države pri prizadevanjih na tem področju. No, kontekst, na katerem delujemo, je tudi takšen, da je vprašanje veščin eh, sedaj više na dnevnem redu tudi v Evropski uniji. To je razvidno tudi na področju Evropskega stebra socialne pravičnosti, ki je eden izmed glavnih dosežkov v zadnjih nekaj letih. To postavlja usposabljanje in pa izobraževanje visoko na dnevni red um, pa tudi um, poročila CDFO pa kažejo na to, da je treba to uvrstiti više na dnevni red. Nekatere naše države, partnerice so tukaj uh, okrepile svoje prizadevanja, reformirati želijo svoje sisteme izobraževanja in usposabljanja, zato da bi imeli od članstva kar največje koristi. No, um, pa tudi v okviru zelenega dogovora je komisija napovedala, da bodo eh, veščine in spretnosti vedno bolj pomembne, ne samo v Evropski uniji, ampak tudi v partnerskih državah. Zeleni dogovor želi um, promovirati vidik trajnostnega razvoja tudi onkraj meja Evropske unije. No in ko razpravljamo o novem programu za zunanje odnose, vidimo, da to predvideva nadaljno podporo izobraževalnim ustanovam tri, v tretjih državah. Podobno velja za Evropsko-afriško zavezo za rast in delovna mesta. Um, zahvaljujem se Katrin Langen-Sipen in pa ostalim članom tega odbora na delovnem kosilu septembra smo razpravljali o glavnih idejah naše nove strategije. To je, bil za nas, to je bila za nas dobra priložnost za sodelovanje z nekaterimi poslanci v tem odboru. No, nova strategija preučuje področje izobraževanja, pravi, da bi morali vse skupaj bolj zastaviti v kontekst potrebe po človeških virih. Razmisliti moramo o tem, kako lahko države bolje opremimo z veščinami, ki bodo dolgoročno gledano potrebne v tej državi. Torej, treba je zastavljanje zastaviti v širši izobraževalni okvir, kako uh, se to povezuje z delovnim trgom, z uh, demografskimi vidiki in z vidiki migracij. Del nove strategije je tudi to, da moramo kot agencija razumeti, da ne bomo dobili novih virov, zato moramo narediti več za obstoječimi viri. Uh, okrepiti moramo tudi podporo tretjim državam, podpirati moramo predvsem tiste države, ki izvajajo reforme. Osredotočiti se moramo na tiste države, ki so za nas prednostnega namena, tako da lahko tja napotimo naše strokovnjake. Kako bo to potekalo v okviru nove strategije? No, mi želimo konsolidirati uh, naše strokovnjake strategije v tako imenovanem vozlišču znanja. Želimo združiti naše znanje o metodologiji, o reformah v kontekstu zunanjih eh, odnosov in želimo izmenjavati informacije o tem. Razmisliti moramo o tem, kako svetujemo državam, kako jih podpiramo, ne samo pri oblikovanju novih eh, idej, ampak tudi pri zastavljanju prednostnih nalog in izvajanju leteh. Pa še nekaj je pri vsem skupaj pomembno in sicer gre za spremljanje in ocene, tako da bomo imeli tukaj pristop, ki temeli na rezultatih in analizah. In pa še zadnji element nove strategije. Um, boljše rezultate moramo pokazati v naših partnerstvih. Um, ena izmed zadev, ki se je spremenila v zadnjih letih, je to, da je področje usposabljanja in izobraževanja sedaj veliko eh, bolj pestro, prisotnih je vedno več mednarodnih organizacij, veliko je tudi novih partnerjev v regijah, tako da moramo tukaj poskrbeti za sinergije. In zato, da bomo optimizirali naš eh, prispevek eh, k, njiho, k njihovemu delu. No, leto 2020 je za nas prehodno leto. V tem letu bomo poskrbeli za to, da bomo pripravljeni na naslednjo strategijo, ki jo bomo začeli izvajati leta 2021. Um, ehm, razmišljamo o, o določenem številu pobud, um, Edna izmed pobud je spremljanje razvoja v naših partnerskih državah. Tu se bomo sotočili na tri geografska območja. V vzhodnem partnerstvu bomo predstavili nacionalne sisteme spremljanja na konferenci v Belorusiji marca. Osredotočili se bomo tudi na sredozemske države, sodelovali pa bomo tudi z osrednjo Azijo. Če koga izmed vas zanima, katera izmed naštetih držav, potem vam bomo seveda ob koncu procesa z veseljem dali na voljo podatke o teh državah. Lahko pa boste tudi sodelovali v razpravah. torej o na ta način pridobljenih rezultatih razpravljamo tudi z lokalnimi oblastmi. Naslednje področje pripravljamo študije o um, veščinah prihodnosti, no pri tem preučujemo tudi tradicionalne sektore, ki se spreminjajo, recimo kmetijstvo v Maroku ali pa avtomobilska industrija v Turčiji. Razmišljamo o tem, uh, kaj pomenijo te nove veščine za te tradicionalne sektore in kaj to pomeni za sisteme izobraževanja in usposabljanja. Te rezultate bomo dobili um, kasneje v letošnjem letu in razmislili bomo o tem, uh, kako lahko poskrbimo za boljša orodja v teh državah, kjer ta morda niso dovolj razvita. Prav tako razmišljamo o vzpostavitvi omrežja poklicne odličnosti, to je del programa Erasmus za države članice ali pa za države članice, ki sodelujejo v programu Erasmus. Sedaj smo to možnost razširili tudi za naše partnerje v partnerskih državah. Razmišljamo o tem, ali bi tudi oni lahko imeli koristi od te osredotočenosti na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 pomembne za prihajajoča leta. Govoril bom torej o bolj eh, dolgočasnih zadevah kot moji predhodniki, kaj ti govoriti bom moral o logistiki. Mi smo začeli z postopkom eh, zaposlovanja osebja, potrebujemo dovolj osebe, zato da bomo lahko izvali naše agencije. Rekrutirali smo nekaj ljudi iz komisije, objavili smo tudi razpis za delovno mesto direktorja. Imamo kar nekaj kandidatov, kandidati morajo seveda iti čez vse potrebne postopke, zato da bodo lahko letos poleti prevzeli vodenje naše agencije. No in to seveda posledično pomeni, da je verjetno to moja zadnja predstavitev pred tem odborom. Zato sem po eni strani žalosten, po drugi strani pa vesel, kajti če me več ne bo tukaj, potem bo to pomenilo, da bo naša agencija začela polno delovati. No, Elo smo uradno odprli oktobra lani. Prisotni so bili tudi nekateri poslanci in pa predsednik komisije. No, na prvem srečanju oktobra smo sprejeli delovni program za leto 2019, pri tem je šlo bolj za vprašanja ustanovitve agencije. No, decembra lani smo pa imeli še eno srečanje, kjer smo razpravljali o delovnem programu za leto 2020. In kaj je odločil upravni odbor na tem drugem srečanju? To, da se bomo osredotočili na dve glavni področji pri našem delovnem programu in sicer omogočanje dostopa do informacij o delovni mobilnosti. Tukaj smo se odločili, da bomo spostavili delovno skupino za člani upravnega odbora. Na ta način bomo lahko našo agencijo strateško usmerili. No, drugo področje pa je koordinacija skupnih inšpekcij. Eh, tukaj bo delovna skupina začela delovati že naslednji mesec in upam, da bodo prišli do dobrih rezultatih. No, našo stopnjo ambicij moramo tukaj uravnotežiti z pragmatičnimi pristopi, naše delo se šele začenja. No, ampak naš upravni odbor se je odločil, da bo sodeloval z evropsko platformo, ki se ukvarja za bojem proti neprijavljenemu delu. Kakor veste, bomo organizirali veliko informacijsko kampanjo uh, v zvezi z tem in naša agencija bo pri tem sodelovala. V tem okviru se bo zgodilo še nekaj, kar, je, kar ima velik simbolni sistem in sicer bomo začeli z prvimi skupnimi inšpekcijami naslednje leto. Eh, za enkrat eh, bodo tukaj dejavnosti potekale počasi, ampak pomembno je, da pokažemo, da se ne ukvarjamo samo z administracijo in logistiko, ampak da delujemo tudi na terenu. No, kako sem povedal, bodo, bosta to eh, dve naši prednostni nalogi, ampak to seveda ne pomeni, da bomo zanemarili druge naloge. Ukvarjali se bomo tudi z drugimi nalogami. Naj omenim najpomembnejše izmed njih in sicer moramo zagotoviti kontinuiteto delovanja dveh obstoječih uspešnih omrežij in platform. Uh, in sicer gre za prenos Euresa iz komisije v našo agencijo. Eures eh, deluje že nekaj časa in to precej uspešno, tako da moramo zagotoviti, da pri tem kompleksnem transferju, ne bo prišlo do prekinitve delovanja omrežja. Tukaj gre seveda za vprašanje IKT in tako naprej. Potem pa bomo morali še okrepiti omrežje EURES. No, druga točka, ki sem jo že prej omenil, pa se nanaša na platformo za boj proti neprijavljenemu delu. Ta platforma obstaja že nekaj časa. No, eh, jaz eh, vodim to platformo, zato sem nekoliko pristranski, ampak mislim, da je platforma delovala uspešno. Uspeli smo pridobiti zaveze vseh držav članic, pa tudi socialnih partnerjev in sedaj moramo zagotoviti, da ko bo prišlo do tega prehoda neodvisnega obstoja platforme, uh, v delovanje pod okriljem naše agencije, eh, moramo zagotoviti, da bo platforma še naprej dobro delovala. Ne vidim, ne predvidevam nobenih težav pri tem prenosu. Platforma in naša agencija tako ali tako že dobro se deluje med seboj. No, čaka nas še nekaj izzivov v naslednjem letu in pa v letih potem. Eden izmed izzivov na logistični strani je eh, gostovanje nacionalnih delegacij, nacionalnih uradnikov, ki predstavljajo države članice. Ti bodo imeli pomembno vlogo pri zagotavljanju učinkovitega delovanja naše agencije. Pričakujemo, da jih bomo gostili že v prvem semestru letos. No, ob tem je pomembno, da države članice na ta mesta imenujejo prave ljudi. Z upravnim, upravnem odboru smo se že dogovorili o opisu njihovih nalog, hkrati pa je pomembno, da bodo ti uradniki delovali v skupnem okviru naše agencije. ja, tukaj moramo pač poskrbeti za ravnotežje med uh, logistiko po eni strani. Vsi vemo, da če logistika ne deluje, nastopi problem, no po drugi strani pa moramo zagotoviti, da bomo začeli delovati na terenu v letu 2020. Upravni odbor je že predlagal nekaj konkretnih uh, ukrepov. Eh, torej, govoril sem že o teh skupnih inšpekcijah. In še ena anekdota, ki se je zgodila na sestanku pravnega odbora, torej predlagali smo, da bi imeli vsaj eno skupno inšpekcijo, upravni odbor pa je rekel, da bi jih morali organizirati sedem. Eh, Najlepša hvala za te zanimive predstavitve. Najprej bo ste govorili predstavniki vseh političnih skupin, morda bi lahko to razpravo opravili v enem krogu. Najprej v imenu ELS. Gospa Francen, najlepša hvala, gospa predsednica. Hvala tudi za predstavitev vseh različnih agencij, za oblikovanje vseh študij, priporočil, raziskav. Vse to je zelo koristno za naše delo na odboru Empel. Veselimo se nadaljnega sodelovanja med odborom za zaposlovanje in agencijami tudi v obliki novega evropskega organa za delo. Za novo evropsko poslanko bo prav gotovo zanimivo obiskati tudi nove agencije in različne evropske agencije v tem obdobju, v tem mandatu. Zdaj vprašanje imam, kako bi lahko bolje vključili konvencije ILO v naše politično odločanje. To je bilo prvo vprašanje, na to pa še drugo vprašanje. Ali se vam zdi, da se je delovna obremenitev za vašo agencijo povečala in ali je proračun, ki ga imate na voljo, ustrezen glede na to delovno obremenitev. Dovolite mi, da se odzovem na vaše prvo vprašanje. Že tako je glede tega postopka. Ponavadi v odboru EMPL vsako leto obiščemo eno od agencij. Seveda pa lahko glede na interes evropskih poslancev in poslanke sklenite, da se boste odeležili te misije zdaj pa v imenu socialistov in demokratov. Gospa Vino. Vint. Najlepša hvala, ta predstavitev je bila zelo zanimiva, nadaljevala bom v danščini. Mr. Sibel. Gospod Sibel. Det er meget vigtigt, at alle i Europa Seveda je pomembno, da evropski državljani prejemajo najnovejše informacije. Živimo v času velikih sprememb in zato je zelo pomembno, da skušamo ugotoviti, kako se lahko soočamo s premembami na trgu dela. Katere ovire pričakujete v naslednjih petih letih v smislu posredovanja teh informacij? Zdaj pa gospod Valdes, lepo se vam zahvaljujem iz vsega srca za to, da ste jasno predstavili in povzeli dejavnosti Eurofonda. Sama sem našla veliko teh informacij že na vaši spletni strani. V predstavitvi ste govorili tudi o transparentnosti pri plačah. Poznate, kakšne so razlike med plačami moških in žensk? Ali to upoštevate tudi pri vašem delu? Gospa Sedlaček, prisluhnila sem vaši predstavitvi o nevarnih snovih na delovnem mestu. To so nekateri konkretni primeri iz delovnega sektorja. Menim, da bi morali na osnovi tega poskrbeti tudi za ustrezne odzive. Govorili ste tudi o mišično-skeletalnih težavah in boleznih. To je zelo pomembno vprašanje. Podjetja morajo bolje razumeti to problematiko. In dobro je, da ustrajate pri teh dejavnostih ko je gospod Zibel govoril o spremembah delovnih pogojev in pogojev na delovnem mestu, bi tudi sama želela povdariti, da moramo spremeniti in izboljšati te pogoje in okoliščine, sicer se bomo morali soočati za veliko psihosocialnimi težavami, ki lahko nastanejo na, delovnih, na delovnem mestu. Kako se bomo s tem soočili? Najlepša hvala. Zdaj pa dobi ime gospa Brune v imenu. Renew. Najlepša hvala, ne. Prepustila bom besedo kolegici Tri Lenoir, ki ima specifično vprašanje povezano z zdravjem. Najlepša hvala. Moje vprašanja bodo specifično namenjena gospe Sedleček. Gre torej za varnost in zdravje na delu. Govorili ste o tem, da ste izvajali kampanjo za krepitev zaveščenosti, povezane z prisotnostjo rakotvornih snovi na delovnem mestu. 120 tisoč delavcev se diagnosticira vsako leto zaradi teh nevarnih snovi in 80 tisoč smrti je povezanih s tem kar nekaj napredka je bilo dosečenega pri tem, ampak številni, ki preživijo raka, se morajo soočati z dolgoročnimi, dolgoletnimi simptomi, zaradi česar je ponovni vstop na trg dela veliko težji za njih. Mislim, da bi morali zbrati različne vsebinske elemente, pa tudi vse, kar je vezano na pogoje dela v zadnjih letih. Menimo, da bi bilo to dobro in da bi lahko to vključili tudi v vaš načrt za rakotvorne snovi. Omenili ste tudi pomisleke in skrbi zaradi rakotvornih snovi, ki ne prihajajo iz okolja. Nedavna študija, kot veste, je pokazala, da nočno delo poveča tveganje zaradi možnosti razvoja raka na prsih pri ženskah. Treba je izvajati kampanje o zaveščanju, zato da se okrepi zavedanje glede teh tveganj, ki so rakotvorna tveganja, pa niso nujno vezana na karcinogene snovi, ki prihajajo neposredno iz okolja. Hvala. Najlepša hvala. Razen, če me oči slučajno varajo, se mi zdi, da nihče ne bo govoril v imenu zelenih, zdaj pa v imenu skupine ID. Gospod Krkin, boste govorili v imenu EKR, v imenu ID očitno ni nikogar. Nikogar zdaj drugom v eno konferenco. Šele zdaj sem prišel v dvorano, ker smo imeli neko drugo konferenco, zato nisem čisto dobro obveščen o tem, kaj se dogaja. Dobro, prav tako se ne zdi, da bi želel kdo govoriti v imenu GUE-NGL. Potem se lahko lotimo kar razprave s tistimi, ki ste se javili. Potem pa boste dobili besedo spet govorniki. Najprej torej preostali poslanci in poslanke, na to strokovnjaki in potem ponovno direktori. Kdo je prosil za besedo? Najprej Johan Danielsen. Uh, Najlepša hvala, lepo se vam zahvaljujem za vse predstavitve delovnih programov in načrtov agencij. Dve vprašanji imam, ki so vezani na delo Evropskega organa za delo. Najprej bi želel povedati, da cenim da se boste prednostno posvetili skupnim inšpekcijam. Moje prvo vprašanje je zadevalo ambicije znotraj delovnega načrta in sicer, da bi se izvedlo vsaj eno pilotno inšpekcijo v letu, ampak če sem vas prav razumel, se je raven ambicij zdaj še zvišala in jaz vas seveda pri tem podpiram. Standardi morajo biti čim višji, sam bi cenil, da bi izvedli več inšpekcij kot pa le eno. Ena inšpekcija je predstavlja precej nizke ambicije za celo leto. Kar zadeva te inšpekcije, pa me zanima tudi, kakšne sinergije povezave predvidevate pri sodelovanju različnih organov in agencij, tudi na nacionalni ravni, tako da bi okrepili učinkovitost, pa da bi se izognili podvajanju pri strukturah in dejavnostih. Pa še drugo vprašanje, to zadeva drug del dela te agencije. V osmem členu uredbe je zapisano, da organizacije socialnih partnerjev na nacionalni ravni lahko predložijo nekatere zadeve in pa vprašanje, s katerimi naj se ukvarja ELA. In že ob začetku delovanja ELA je bilo vloženih več primerov ali pa prošen na agenciji v sodelovanju sindikato in pa ETUC. Moje vprašanje je torej, kakšne ukrepe predvidevate glede teh tekočih zadev, pa tudi prihodnih zadev v letošnjem letu. Najlepša hvala, gospa Duran Fernandez. Najlepša hvala, govorila bom špansko. Najprej se lepo zahvaljujem predstavnikom različnih agencij. Moje vprašanje pa je namenjeno gospodu Menendesu Valdesu in pa gospej Sedlački, Sedlaček. Vprašanje zadeva zdrave in varnost pri delu. Čudovito je, koliko študij ste izvedli glede delovnih pogojev in pa varnosti pri delu, ampak še vedno obstaja velika vrzel, ko gre za duševno zdravje na delovnem mestu. In ko govorim o psihičnem zdravju in duševnem zdravju na delovnem mestu, bi želela povedati naslednje. Večkrat sem že omenjala, da gre tukaj za tudi čisto običajne psihične težave in pa emocionalne težave, depresijo, težave, ki izhajajo iz težkega soočanja s premembami. To so nekatere težave, ki so vezane na specifične okolišče, konkretno na delovno mesto. In te težave so nekaj, čemu bi se lahko izognili na relativno enostaven način. To so psihične težave, ki so vezane na zdravje v splošnem smislu. In na evropski ravni obstaja potreba po evropski strategiji za duševno zdrave. Ne govorimo o bolj resnih psihičnih boleznih in duševnih težavah, kot je naprimer schizofrenija, govorimo o nekaterih težavah, bolj običajnih težavah na delovnem mestu. Mislim, da bi se lahko potrudili in opredelili tiste delovne pogoje, ki zagotavljajo boljše duševno in psihično zdravje delavcev. Vem, da so vaše agencije upravile pomembno delo na tem področju, ampak storiti moramo še več. Prav tako moramo izvajati več pritiska na komisijo, ki bi morala oblikovati priporočila za vsako državo članico glede tistih delovnih pogojev, ki bodo spodbujali boljše duševno zdrave, tudi v socialnem kontekstu. Na to pa še vprašanje digitalizacije v trenutnem kontekstu, to ima veliko vpliva na psihično in duševno zdravje. Hiperkonektivnost je nekaj, kar moramo upoštevati in vzpostaviti je treba ustrezen pravni okvir za to problematiko. Na odboru EMPL bomo že začeli razmišljati o vzpostavitvi pravnega okvirja glede izklopa naprav izven delovnega mesta. Povezljivost in dosegljivost je nekaj, kar prispeva tudi k odsotnosti na delovnem mestu in pa celo nekaterim primerom samomorom. Prosim vas, da še vedno delate na tem področju in podprete tudi delo Evropske parlamenta na tem področju. Vse skupaj pa mora seveda izhajati iz jasnih podatkov. Vse skupaj kaže na jasno potrebo potem, da moramo vzpostaviti okvir za nove delovne pogoje, ki bodo prispevali ne le k fizičnemu zdravju, ampak tudi psihičnemu zdravju. gospod Beton, Becen. Najlepša hvala, gospa predsednica. Strinjam se z gospodom Koralom in pa gospodom Menendesom Valdesom. Tudi jaz sem zadnjič na tem sestanku. Vsem se lepo zahvaljujem za upravljeno delo. Gospoda Onestinja bi želela vprašati, ali bomo zdaj lahko kolega pozdravili tudi v Združenem kraljestvu zdaj, ko bo Združeno kraljestvo postala sosedska država, ampak ne bom se spuščal v to. 75 milijonov ljudi v Evropski uniji trpi zaradi težav na trgu dela in veliko je mladih. Mene seveda zanimajo tudi demografske spremembe, pa tudi situacija, s, se, s katero se soočajo starejši. Mislim, da moramo razmišljati tudi o upokojitvi. In zanima me, konkretno, če bi lahko gospod Cibel povedal, kakšno delo upravljate na tem področju. Prav tako me zanima, ali sodelujete z Svetovno zdravstveno organizacijo in eh, njihovim programom mest prijaznih starosti. Mislim, da na ta način lahko tudi civilno družbo spodbudimo k temu, da prispevajo nekaj k temu procesu. Najlepša hvala. Zdaj pa gospod Angel. Najlepša hvala, gospa predsednica. Nekaj vprašanj imam. Najprej se vam lepo zahvaljujem za vse predstavitve. Gospod Zibel je povedal čisto pravilno. Prej smo imeli štiri agencije, zdaj imamo še peto agencijo, tako imenovano sestrsko agencijo. Temu se je treba prilagoditi, to bo velik izziv za vse med vami. Nekateri imate mandat, ki je star že 25 let, nekateri imate nove mandate. Mene zanima, ali bi se morali ponovno pogovoriti o ustrezni porazdelitvi dela, tako da bi se izognili podvajanju ukrepov in dejavnosti in da bi poskrbeli za dobre rezultate, rezultate teh petih agencij. Potem pa še drugo vprašanje, seveda me zanima tudi, če bo učinkovit institucionalni sistem na ravni Evropske unije. Vem, da se niste mogli dobro uskladiti v zadnjih letih, zaradi tega, ker ste se morali soočiti tudi za proračunskimi pritiski vedno več ste imeli začasno zaposlenih, vedno več podizvajalcev in tako dalje. Zanima me, ali je to trend, ki ga lahko pričakujemo tudi v prihodnosti. Torej, kakšno je razmerje v vaših agencijah med tistimi ljudmi, ki imajo res ustrezno redno zaposlitev in vsemi ostalimi? Hvala. Najlepša hvala. Zdaj pa gospa Brune. Najlepša hvala, gospa predsednica. Dve vprašanje imam eno zadeva Evropski organ za delo. Meni, da imamo veliko pričakovanj od te agencije. In zanima me, ali je prišlo že do prvih zaprosil za ta organ in zanima me tudi v povezavi s katerimi vprašanji. Moje drugo vprašanje pa bolj zadeva Evropsko fundacijo za usposabljanje. Gre za študijo, ki je o prihodnih kvalifikacijah in izobrazbi, konkretno v sredozemskih državah. To je vprašanje, ki je za me zelo pomembno. Zanima me, kako se lotevate sodelovanja s podjetji, pa tudi samim poklicnim sektorjem in kako bi si zamislili opredelitev teh poklicov prihodnosti. Hvala. Potem pa še zadnji na seznamu, gospod Miller. Thank you very much. I will speak Polish. Uh, Najlepša hvala, govoril bom polsko. Lepo se zahvaljujem govornikom za vse te zanimive predstavitve in informacije. Zelo prijetno je bilo prisluhniti vašim komentarjem. Še posebej pa so me zanimali tisti deli vaših nagovorov, kjer ste omenjali pomen tega, da prilagodimo format, kvalifikacije in izobraževanje ter usposabljanje na trgu dela ter novim potrebam na trgu dela. To ni novo vprašanje, s tem vprašanjem se soočamo že vrsto let in za misel o usklajevanju potencijala izobraževalnega sistema z realnostjo trga dela ni nič novega. Zanima me, kako se ta problematika razvija z leti, ali se zdaj bolje usklajujemo, ali koordinacija poteka bolje, ali smo tudi sami bolj uspešni pri tem na nek način. Smo poenotili trg dela, vedno boljši smo tudi v smislu ugotavljanja potrebe glede kvalifikacije, ampak ali obstaja kakšna potreba potem, da bi to izboljšali, torej da bi bolj prilagodili izobraževanje trgu dela. ali je vaše delo bolj konceptualne narave, gre le za izvajanje študij in raziskav, ali se dejansko prilagajate tudi dejanskim potrebam in delovanju trga dela. Hvala. Sem mislila, da smo že zaključili. Še Evelyn Regner potem pa bodo dobili še besedo strokovnjaki Evropskega parlamenta. Najlepša hvala, gospa predsednica, da ste mi dali priložnost, da vam zastavim vprašanje. Žal mi je, da so se odrešila te seje tako pozno. Imam vprašanje glede enakosti med spoloma za vse, ki ste govorili. Kako uporabljate načelo enakosti med spoloma v vaših institucijah, torej v praktičnem smislu? Potem pa še drugo kako lahko zagotovite dobro sodelovanje tudi z AIG, e torej Evropskim institutom za enakost med spoloma. V povezavi z Dublinsko fundacijo se zdi, da poteka kar nekaj dela na tem področju, ampak mislim, da bi že morali izkoristiti nekatere obstoječe sinergije in povezave v praktičnem smislu. Kako bo to delovalo? Splošno gledano se zdi, da se vse agencije ukvarjate tudi z nekaterimi vprašanji, ki zadevajo konkretno uh, ženske na delovnem trgu. Moramo se ukvarjati tudi z vprašanjem plačne vrzeli, kaj nameravate predlagati. Nekaj več bi si želela slišati, predvsem iz fundacije iz Dublina. V kolikšni meri ste dejansko že pripravili svoje delo in kako je to vezano na delo komisije. Tudi v luči minimalnih plač, se mi zdi, da je treba povdariti, da so ženske tiste, ki niso ustrezno plačane. Torej, upravljajo isto delo kot moški, ampak zaslužijo bistveno manj. Kaj pripravlja v tem smislu vaše agencije? Se upravičujem, ker sem čisto na koncu zastavila toliko vprašanj, ampak želela bi si obravnavati tudi ta vidik. Hvala, Evelin. Zdaj pa nekdani kolega Bekar ki je bil naš strokovnjak na CDFOP-u. Eh, Hvala. Zahvaljujem se direktorju Siblu za pregled. Lepo je predstavil, da prihaja do velikih sprememb na področju trga dela in izobraževanja in Jasno je, da moramo nasloviti izzive digitalizacije in demografskih sprememb. To je precej pomemben vidik, če si pogledamo, da primankuje usposobljenih eh, delavcev. Torej, tudi ta vidik moramo obravnavati. Izobraževanje in jamstvo za mlade, to sta pomembni orodji zato da posodobimo spretnosti delavcev v Evropi. O tem je direktor govoril in to je dobro in tudi zagotavljanje praktičnega znanja ETF je ključnega pomena za to, da bomo vedeli, kje moramo delati. Obstoje, obstajajo prednostne naloge, kar zadeva strateško izvajanje. Kako bomo motivirali nacionalne vlade in nacionalne organizacije in pristojne institucije, pa tudi socialne partnerje, ki bi lahko odigrali zelo konstruktivno vlogo. Torej, kako bi lahko vse te vključili in motivirali k delovanju. mladi, pa tudi javnost nasploh, se zaveda, da se morajo vse leto izobraževati, vse življenje izobraževati in usposabljati in na tem moramo delati še naprej. Eksistencialno vprašanje za Evropo, no in tukaj ne želim podati nekega odgovora, ampak eh, mislim, da moramo biti pozorni na to in eh, eksistencialno vprašanje kvalifikacij in spretnosti je ključnega pomena za delodajalce. Vse kolegice in kolege iz odbora Empl, prosim, da namenjajo temu dovolj podpore in da se o tem govori, kjer je le mogoče. In Naš namen je seveda, da bi poklicno izobraževanje ustrezalo potrebam v prihodnosti. Hvala. Najlepša hvala, gospod Becker. Zdaj pa gospa Lupes Fontani, ki je naša strokovnjakinja v Eurofondu. Ja, hvala, gospa predsedujoča. Kako je povedal gospod Menendez Valdes, je cilj te agencije to, da pomaga nacionalnim in eh, evropskim institucijam in organizacijam z podatki, ki jim olajšajo sprejemanje odločitev. Predstavitev gospoda Valdesa je bila jasna, dobro je prikazal odlično delo, ki ga je opravila agencija v zadnjih letih. Jaz kot bivša poslanka lahko rečem, da vem, da je težko sprejeti zakonodajo na področju zbrševanja delovnih pogojev evropskih državljanov. Težko je zagotoviti tudi ravnoteže med zasebnimi zasebnim in poklicnim življenjem. No, ampak jasno je, da imamo na voljo kar nekaj objektivnih podatkov, s pomočjo katerih lahko analiziramo skupine oseb ali pa vpliv različnih politik na delo. In uh, ti podatki nam olajšajo delo. Podatki Eurofonda so vedno bolj koristni, vedno več jih uporabljamo. To se je pokazalo tudi v razpravi o minimalnih plačah, ki je zelo sporna in aktualna razprava. Pomembno pa je. Pa so tudi podatki, pomembni pa so tudi podatki o gospodinstvih in njihovi sestavi. V zadnjih letih smo videli veliko izboljšav delovnih pogojev v Evropski uniji, ampak še vedno obstajajo številne ekonomske in socialne razlike med različnimi državami članicami. Prav tako ostajajo pomembni izzivi na področju demografskega razvoja ali pa izzivi, ki so povezani z tehnološkim razvojem oziroma podnebnimi spremembami. Jasno je, da če potrebujemo empirične dokaze, če pridobivamo podatke in empirične dokaze, nam to omogoča boljše soočanje z temi izzivi. Uh, no, ampak to moramo seveda pospremiti tudi z ustreznim proračunom. Nekateri poslanci so omenili težave na področju najemanja zunanjih sodelavcev. Vsa ta vprašanja so seveda povezana z vprašanji proračuna. Evropske institucije bi morale podpirati agencije tudi na ta način, da jim odobrijo ustrezen proračun. No, eh, zaključila pa bi z tem, da se bodo prav gotovo pojavila nova delovna mesta, nove oblike dela in Evropska unija mora ostati konkurenčna na ta način, da zagotavlja najboljše delovne pogoje in pa ustrezna plačila. Ob koncu pa bi se zahvalila gospodu Valdesu za delo, ki ga je opravljal kot direktor v zadnjih nekaj letih. Najlepša hvala. Zdaj pa gospod Miksič, strokovnjak za EU OŠO. Najlepša hvala. Lepo se zahvaljujem osebju EU Oše za dobrodošljico, ki sem je bil deležen prejšnji teden v času sestanka upravnega odbora. Menim, da je to pomembna osnova za prihodnje sodelovanje. Toplo pozdravljam nekatere izmed prioritet, s katerimi se bo ukvarjala EU Oša v naslednjih letih. Digitalizacija, poklicne bolezni, ki so seveda, kot je dr. Sedlečkova že povedala, bistvenega pomena, prioriteta, na to psihosocialna tveganja, ki jih je omenila tudi ena izmed evropskih poslanc pri krogu razprave. Vse to so zelo pomembne prednostne naloge za vse nas. Moramo delovati usklajeno in skušati na nek način vključiti tudi razmišljanje evropskih poslancev v naše prioritete in v program agencij. Glede na to predlagam, da se še bolj osredotočimo na vprašanje raka in rakotvornih snovi. EU-OŠA to že upošteva. Veliko je govora naprimer o okoliščinah povezanih za delovni pogoji, ki lahko vodijo v rakova obolenja. Rakova obolenja so seveda glavna prioriteta tudi za samo komisijo in to je pomembno tudi za odbor EMPL. Mislim, da mora to postati središčna točka dela EU OŠE. Na kratko bi se dotaknil še treh izzivov v naslednjem letu. Seveda se naše sodelovanje šele začenja, ampak uspelo mi je opredeliti več pomembnih izzivov. Z enim od izzivov se že uspešno ukvarja agencija in sicer je to izziv glede sodelovanja z MSP in pa mikropodjetji in vključevanja teh podjetij v kampanje EU-OŠE. Seveda to zahteva tudi dobro sodelovanje z nacionalnimi kontaktnimi točkami. In ko že omenjam nacionalne kontaktne točke, naj omenim še orodje za hitro pomoč. To je zelo pomembno orodje, ki ga zagotavlja EOŠA za nacionalne kontaktne točke. In zdi se, da je to orodje zelo priljubljeno na nacionalni ravni. smo pa v času sestanka upravnega odbora slišali tudi za nekatere prošnje, da bi to orodje izboljšali, nadgradili tako, da bi delo potekalo bolj gladko, da bi se le zmanjšalo tudi upravno breme. Vem, da se bo EU še temu posvetila. Na to pa še najpomembnejše v prihodnem obdobju začeli bomo oblikovati evropsko strategijo za varnost pri delu in agencija EOŠA bo zagotovila pomemben input pri tem delu. Odbor EMPL, pa tudi sama komisija, boste seveda imela pomembno besedo pri tem delu. Kmalo bomo objavili tudi rezultate SNR 3 na osnovi 50 tisočih razgovorov. Agencija je res opravila obsežno delo in komisija menim, da bi morala upoštevati to delo in na osnovi tega oblikovati tudi novo strategijo. Hvala, najlepša hvala. Dve imeni navedeni pri ETF, najprej gospod Serkas. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Pozdravljam vse kolege, tudi tukaj v odboru in pozdravljam vse direktorje agencij. Ko sem bil poslanec, eh, sem spoznal eh, vse izmed vas, predvsem gospoda Menendesa Valdesa. Še vedno spremljam dobro delo, ki ga on opravlja. No, ampak zdaj sem tukaj kot opazovalec, sem v ETF, v agenciji v Torinu in želel bi podati naslednjo mnenje. Uh, Podariti želim, da v času, ko sem jaz obiskoval uh, Torino in srečanja ETF-a, sem uh, spoznal dragoceno delo, ki ga opravlja agencija v 29 državah, tudi zunaj Evropske unije eh, in to z tako skromnimi viri. Uh, njihovo delo je zelo pomembno, podpirajo reforme v državah, kjer se razmere zelo hitro spreminjajo. Eh, ta agencija v Torinu je res agencija odličnosti. No, se jim pa dogaja nekaj podobnega kot pri nas v Evropski uniji. Včasih imajo večje ambicije kot sredstva. To seveda povzroča določene frustracije, eh, ki jih boste lahko odpravili samo na ta način, da bo vaše delo postalo bolj učinkovito. Um, Poslanci v odboru so se vedno zauzemali za to, da bi ambicije in nove naloge agencij pospremili tudi z ustreznimi človeškimi in pa proračunskimi veri. Uh, kajti če agencije nimajo dovolj zmogljivosti, potem so lahko pri svojem delu uh, samo žrtve frustracij. Viri, ki jih imate sedaj na voljo, pa so res skromni. Eh, skratka, zahvaljujem se eh, vsem članom vaše fundacije, vašemu osebju. V prihajajočih časih boste imeli verjetno še večje naloge, zato boste potrebovali več eh, energije, več virov. Zanima me, ali boste tudi razširili svoje geografske meje delovanja, boste sodelovali z. Uh, večjim številom držav zunaj meja Evropske unije. Prav tako me zanima, kako boste v prihodnje sodelovali z eh, Veliko Britanijo, ki bo nažalost tudi ostala pred vrati Evropske unije. No, vsekakor pa sem eh, dosedaj močno cenil vaše delo, vašo predanost, eh, vaše rezultate. Čestitam vam in menim, da so agencije zelo pomembna um, podaljšana roka evropskih institucij, tako znotraj Evropske unije, kakor tudi zunaj njenih meja. Zdaj pa še gospa Bauer, najlepša hvala, hvala za povabilo. Čisto na kratko predstavil bom svoje mnenje v slovaščini. Chcem povedati jednu vec. Hvala lepa. Nekaj vprašanj imam in tudi nekaj komentarjev. V tem odboru smo vedno ponosni na naše agencije, ki upravljajo odlično delo. Mislim, da to velja tudi za člane trenutnega odbora. Res smo lahko ponosni na delo naših agencij. V stiku smo bili z vsemi, razen z Elo. In povedati moram, da smo ugotovili, da pred desetimi leti ni bilo mogoče izvesti skupnih inšpekcijskih pregledov. Takrat eh, nismo imeli agencije, zdaj pa smo počasi prišli do občutnega napredka. Nekaj vprašanj. ETF. ETF nažalost ne dobi dovolj pozornosti tega odbora. In nažalost moramo povedati, da se geografsko gledano ta agencija posveča tretjim državam. Tudi v okviru odbora za razvoj bi morali sodelovati z to agencijo. Mislim, da je tudi usmeritev te agencije bolj primerna za razvojno politično vprašanje. Na tem področju imamo 25-letne izkušnje. V 25 letih se je ta agencija posvečala poklicnemu usposabljanju in nažalost se ugotovitve te agencije ne uporabljajo v državah članicah. Škoda, da je tako. In še tretji komentar iz ETF naj bi nastal globalni akter, ne samo zato, ker sodeluje z globalnimi institucijami in organi, ampak zato, ker ETF sodeluje pri razvoju razvojnih politik. Številnimi državami smo že sodelovali, trenutno sodelujemo z 29 državami in vključeni smo torej v delo tudi z Afriško unijo. Zato se mi zdi nekoliko škoda, da Evropska unija razvojni politiki namenja sicer milijardo evrov, ampak agencija ima vsako leto omejen proračun. Komisija agenciji nalaga veliko dela. Vsak drugi dan nam komisija pošlje nov izziv in to pomeni, da agencija res opravlja visoko kakovostno delo, vendar delovna obremenitev je preprosto previsoka. škoda tudi, da delo, ki ga opravljamo, opravljamo z vedno bolj omejenim proračunom. Hvala. Najlepša hvala, potem pa še na koncu Jan Kremers, strokovnjak Evropskega parlamenta za ELO. Hvala, gospod predsednica. Spoštovane kolegice in kolegi, ne tako dolgo nazaj smo se že pogovarjali o nastanku Evropskega organa za delo. Zdaj pa smo že v obdobju, ko se je kar nekaj dela že začelo. Uradno otvoritev je bila sredi meseca oktober in v zadnjih treh mesecih so bila organizirana dva sestanka, o čemer so vas obvestili tudi kolegi iz Evropske komisije. Sam sem tam deloval kot gost, saj uradna dominacija še ni bila pripravljena. V tem kratkem obdobju treh mesecev je težko postati realno oceno glede izvajanja dejavnosti, ampak moram povedati, da sem zelo pozitiven, vsaj zdaj na začetku. Komisija se je odločila odpraviti številne formalnosti, tako da bi lahko ta agencija dobro zaživela, potrebujem seveda splošen okvir s številnimi postopki in ustrezno logistiko. O tem sem poročal tudi na dveh straneh tega dokumenta, ki sem vam ga posredoval, to si lahko preberete, tako da se zdaj ne bom spuščal v te podrobnosti. Kmalo nas čaka naslednja faza, ki bo zadevala dve delovne skupine, v katerem čemer vas je obvestil tudi predstavnik komisije naslednje leto, naslednje, naslednji teden se bo že začelo delo teh dveh delovnih skupin. Potem pa se lahko postopoma lotimo tega tako rekoč pionirskega dela, ki nas še čaka. Ela se bo morala soočiti s številnimi izzivi, gladek prehod, vključitev več disciplin in tako dalje. K temu smo na Evropskem parlamentu pozivali že več let, zato da bi se izognili logiki silosne, ne glede na to, ali gre za napotitev delavcev, zagotavljanje storitev ali pa katerikoli drugi zakonodajni dosje. Seveda je dobro, da začnemo od začetka, ampak obstajajo že nekatere dobre pobude, ne le znotraj same Evropske unije, kot take, ampak tudi v obliki mednacionalnega povezovanja in partnerstva. To je treba vključiti v delo ELE. Če imamo preveč ciljev, se vedno pojavi tveganje, da noben cilj ni več dosegljiv. Tega se moramo zavedati, to je pomembno tveganje. Ampak glavni izziv bo, kako poenostaviti in izboljšati delo nacionalnih akterjev, ki delajo tudi na področju mobilnosti na trgu dela na osnovi ustreznih pravic. In glede na to, da so relevantni akteri tako različni, je treba povedati naslednje. O tem je govoril tudi Johan. Tako kot je povedal Johan, bo treba za te različne akterje treba razviti tudi dober mehanizem za opozorila. In to je nekaj, kar je treba še izvesti, čas nas seveda priganja. S tem se Ela ni mogla soočiti že na samem začetku svojega obstoja, ampak obstajajo določeni postopki, na osnovi katerih bi lahko ta mehanizem opozoril začel delovati bolje. Zaenkrat lahko poročam o tem. Hvala. Hvala. Veliko zanimivih vprašanj smo slišali. odgovarjate lahko v istem vrstnem redu, kot smo začeli in upam, da bomo slišali dobre prispevke k razpravi. Izvolite, hvala. Hvala za vaša vprašanja. Poskusil bom odgovoriti na tista, ki zadevajo CDFOP. Najprej prvo vprašanje. Kakšne podatke zagotavljamo državljanom, z različnimi orodji, ki jih imamo na voljo, lahko državljani vidijo, katere spretnosti se bodo potrebovali v prihodnosti. Veliko delamo na potrejevanju, na priporočilih in na smernicah, sicer ne direktno ali neposredno za državljani, zato ker nismo neposredno v stiku z njimi, ampak pomagamo tistim akterjem, ki to delo opravljajo kar zadeva spremembe, digitalizacija in demografija. Veliko vas je zastavilo to vprašanje, to je na našem dnevnem redu. Učinki niso vedno popolnoma jasni, kajti če si pogledamo samo demografijo, lahko vidimo, da imamo tudi v sektorjih, kjer je dejavnosti manj, lahko veliko popraševanja po kvalificiranih delavcih, zato ker se veliko ljudi upokojuje, naprimer. Zato delamo z različnimi scenariji, ukvarjamo se z vprašanji, kako avtomatizacija vpliva na delovna mesta, ali to vpliva na delovno mesto samo ali ima vpliv znotraj delovnega mesta. Naslednje vprašanje je vprašanje gospoda Petna. Nizka stopnja spretnosti in demografije, o tem sem že govoril v prejšnjem odgovoru. Svetovna zdravstvena organizacija ne, vsaj kolikor jaz vem, pri tem ne sodelujemo. In to so bila vprašanja v zvezi s tem, kolikor vem. Gospod Anhel, ponovna definicija porazdelitve dela. No, moje sestrske agencije bodo tudi odgovorile na to vprašanje, zato ker ni prav, da odgovori samo ena agencija, ampak mislim, da imamo veliko strokovnega znanja v agencijah, ločenega strokovnega znanja pa vendar sodelujemo. Nekaj primerov smo slišali, naprimer Eurofound je primer tega in tudi CDFOP in ETF sodelujeta in s tem odgovarjam tudi na vprašanje gospoda Millerja mi se posvečamo raziskavam, ampak ETF je organizacija, ki se ukvarja s projekti. Oni naše zamisli preizkusijo na terenu, potem pa nam zagotavljajo povratne informacije. Redno imamo tudi skupne seminarije, kjer seminarije sodelujo, strokovnjaki sodelujo pri teh vprašanjih. Mislim, da bi na področju deljenih ali skupnih storitev lahko še bolj redefinirali spretnosti in potrebe in vsi sodelujemo tudi v mreži evropskih agencij in ugotoviti poskušamo, kaj lahko storimo na tem področju. Naslednje vprašanje je proračunske omejitve, da prav gotovo. Vidimo, da je dela vedno več. V moji agenciji je tako, da smo za 10 odstotkov zmanjšali število kadrov, ampak sprejeli smo veliko novega dela, proračun pa je vsaj realno gledano konstanten. Po drugi strani pa si ne želim, da bi zdaj le danes pri vas jadikoval. Vem, da moramo vsi delati čim bolj učinkovito. Tudi pri raziskavah je tako. Naprimer, raziskave so včasih bile zelo drage, zdaj pa preverimo, kakšno je stanje na spletu in analiziramo odprta delovna mesta. In to pomeni, da res lahko bolj učinkovito izvajamo raziskave. Seveda, mi smo kos nalogi, ampak vseeno nam primankuje sredstev. Če si pogledamo novo agendo Evropske komisije in digitalno ter zeleno tranzicijo, lahko vidimo, da so spretnosti omenjene povsod. Če si pogledamo te dokumente, so spretnosti omenjene povsod. Mi pa smo agencija, ki opravlja tekoče delo. To pomeni, da se od nas pričakuje, da bomo v naslednjih letih imeli konstanten proračun, ampak prepričan sem, da smo kos naloge. Začasno zaposleni in zunani izvajalci, ne vem čisto natančno, ampak mislim, da je razmerje pri nas manj kot 30 odstotkov. Jaz mislim, da je to problem, po mojem mnenju je problem, če se v institucijah pojavlja neka dvorazredna družba, ampak eh, nisem jaz tisti, ki bo to spremenjal. Zunanje izvajalci. Če opravljaš raziskovalno delo, je nujno sodelovati z zunanjimi izvajalci, sicer bi bili mi popolnoma izolirani v Solunu. Mi raje sodelujemo z drugimi akterji in to pomeni, da veliko raziskav seveda dajemo zunanjim izvajalcem. Gospod Miller, kvalifikacije in spremembe in kako smo v stiku s trgom dela, mislim, da smo blizu trgu dela, kakor sem pokazal v svoji predstavitvi. Preučujemo tudi spremembe na področju kvalifikacij, kar zadeva izkaznice, obrazce in tako naprej kako se razvijamo pri razvoju politik, vedno vabimo predstavnike zunanje širše družbe, da se nam pridružijo, da nam povedo, kako oni obravnavajo različne izzive, ali obstajajo kakšne vrzeli, ali smo dovolj blizu terenu. Mislim, da ne v celoti, ampak to niti ni naša naloga. Mi smo Evropska agencija in v veliko državah, članicah lokalne sestrske agencije izvajajo poklicno izobraževanje in usposabljanje. Aha, vidim, da moram pohiteti, prav. Omenil sem že, kako se prenaša delo med eh, CDF-om in ETF-om in obratno. Hvala, gospod Becker, hvala, da ste sprejeli našo organizacijo in vašo novo vlogo v okviru naše organizacije. Hvala, da ste nam povedali, da nas boste podpirali še naprej. Strinjam se z vami. Samo še nekaj vprašanj, ki ste jih omenili kako motivirati države članice. Mi sodelujemo z drugimi organizacijami pri spremljanju stanja na terenu in eh, preverjamo tudi, kakšne so finančne spodbude za pripravništva, naprimer. Veliko delamo tudi na ugledu poklicnega usposabljanja in tudi kar zadeva priznavanje spretnosti in smernice, In še enkrat ponavljam naslednje. Če ste starši, pomislite, da bi jih poslali na poklicno usposabljanje. To je odlična izbira. Hvala. Izvolite, gospod Menendez Valdez. Hvala. Posvetil se bom dvema temama. Najprej spol in duševno zdravje, potem pa še splošna vprašanja za agencije. Kar zadeva spol, vprašanje je zastavila gospa Vind in gospa Regner. Veliko smo naredili na področju spola, imeli bomo posebno strategijo za spol in tudi ukrepe za preglednost plač. Poskušali smo tudi ugotoviti, kakšne so, kakšni so stroški, če se manj zaposluje ženske, govorimo o nekaj odstotkih BDP. V zadnjih letih je zaposlenih žensk več. Zdaj govorimo o vrzeli med plačami, ne statistično, ker se s tem ukvarja Eurostat, ampak mi sledimo priporočilu komisije, v zvezi s tem, kako se to izvaja na področju preglednosti med plačami. Torej, nekatera podjetja objavljajo plače in razlike med plačami za moške in ženske. Priporočilo ni obvezujoče in ugotovili smo, da vse države članice niso sledile temu priporočilu, ker pač ni zavezujoče in gre tudi za neke vrste kompromis. Nekatere države so bolj zahtevne na področju preglednosti poročil in tam so bila poročila bolj koristna, ampak eh, manj je bilo spoštovanja teh določil, zato ker je to težje storiti. Ker so države imele bolj splošen pristop, je bilo skladnosti ali spoštovanja pravil več, ampak manj je bilo koristnih podatkov, s katerimi bi si mi lahko kaj začeli. Na zahtevo GD Just smo zaključili, ne pa še objavili analizo stroškov kolektivnih pogodb in pripravljamo tudi poročilo na zahtevo komisije, to bo letos, v zvezi s to razpravo sodelujemo z EIG, to je Institut za enakost med spoloma, in delamo na indeksu enakosti med spoloma. Kar zadeva zastopanost eh, v upravnem odboru, tukaj imamo skoraj zagotovljeno enakost in uh, tudi na ravni menedžmenta v Eurofundu smo na dobri poti v zvezi z enakostjo med spoloma. Naslednje vprašanje je bilo zastavljeno v španščini, zato bom tudi jaz govoril špansko. Predlagam, da si nadenete slušalke. Na preokupacijon kompartida, la salud mental. Ja, o, duševno zdravje je eden izmed vidikov, ki smo ga merili v naših raziskavah, imamo pet kazalnikov v zvezi s tem. To so kazalniki Svetovne zdravstvene organizacije. In skušali smo ugotoviti, kakšni delovni pogoji zagotavljajo najboljše duševno zdravje. Pripravili smo novo raziskavo za letošnje leto. An, torej, intervjuvali bomo 42 tisoč delavcev, pripravili bomo analizo tvegan eh, na delovnem mestu, to v sodelovanju z eh, OŠO. Rezultate naše raziskave je treba tudi ustrezno interpretirati. No, na drugi strani pa merimo tudi učinke digitalizacije na delovno mesto. Aprila bomo objavili poročilo o pravici do, tako imenovani pravici do izklopa. Uh, to je delo, ki je že bilo opravljeno, ampak aprila bo predstavljeno they are v angliščini, končni komentarji. Hvala, gospe Lope Fontanje, najlepša hvala. Hvala za vaše lepe besede. Kar nekaj vas je govorilo o proračunu, hvala tudi Alejandru Serkasu. Po eni strani se od nas veliko pričakuje in zahteva, ne samo naš eh, upravni odbor, ampak tudi komisija veliko zahteva, tudi na ravni rezultatov. Poglejte si napovedi sedemletnega večletnega finančnega okvira. Mi moramo res zagotoviti določene storitve, ampak vprašanje je, kako trajnostno je naše delo na dolgi rok. Če zanikamo, da problem obstaja, to ni rešitev. Včasih slišimo, no, se boste že našli kakšne načine zavrčevanja, ampak na neki točki naprej preprosto ne gre. Več za 10 odstotkov smo zmanjšali kader in realno se nam je proračun skrčil in upoštevati je treba tudi stroške življenja in tako naprej in proračun je, realno gledano, vedno manjši. In to je povezano tudi z besedami gospoda Angela. Razmisliti moramo o vseh možnostih za sinergije. Vi, zakonodajalci, določate o tem, koliko agencij imamo in kakšen je njihov namen. Ko smo enkrat vzpostavljeni kot agencija, poskušamo najti sinergije in izogibamo se prekrivanju dela lahko sodelujemo pri izvajanju operacij na terenu, lahko sodelujemo tudi bolj v administrativnem smislu ali pa tudi v mreži evropskih agencij. Ampak obstajajo omejitve, ker smo ločene pravne osebe. To pomeni, da delujemo na ločeni pravni podlagi. To pomeni, da ne moremo imeti določenih uh, skupnih storitev ampak mislim, da si vse agencije prizadevajo najti določene optimizacije. Najlažje je to urediti z memorandumom o razumevanju. In v zgodni fazi si že izmenjamo programe dela, zato da ne pride do podvajanja, tudi včasih že predtem, ko se program dejansko potrdi. Hvala, hvala lepa. Gospa Sedlaček, izvolite. Hvala, hvala za vaše vprašanje. To kaže, da vas tema res zanima, tema zdravja in varstva pri delu. To je motivacijsko za me, pa tudi za zaposlene pri Oši. Dve vprašanji sta bili povezani z nevarnimi snovmi in karcinogenimi snovmi. Da, to je ena od naših prednostnih nalog v naših projektih in dejavnostih. In mislim, da je to treba izpostaviti. Namreč varnost na delu je človekova pravica. Seveda pa je treba upoštevati tudi stroške nesreč in poklicnih bolezni. In predstaviti je treba jasno podobo o tem, koliko milijard evrov se porabi v socialnih sistemih, pa tudi na politični ravni, zato ker se ne uporabljajo ukrepi za to, da bi izboljšali zdravje in varnost pri delu. Zato še naprej predstavljamo rezultate našega dela, kaj to dejansko pomeni. Ne samo, da se borimo proti karcinogenim snovem, ampak tudi proti nevarnim snovem. Še naprej bomo organizirali kampanje za zdrava delovna okolja, in vedno se naslavljamo na obstoječe znanstvene podatke in potem delamo na različnih ravneh. In ena raven, ki je bila omenjena, je, da predstavljamo konkretne primere iz sveta podjetij. Tudi v mikropodjetjih in MSP-jih je mogoče sprejeti ukrepe, ki niso dragi. Vsako drugo leto prav tako podeljujemo nagrado za dobro prakso. V tem letu, na primer, sodelujejo MSP in sicer frizerji. Tudi v kampanji, kar zadeva mišično-skeletna obolenja, smo dobro delali in s pomočjo nagrade za dobro prakso smo pokazali, da je mogoče doseči rezultate na tem področju raziskava Ezener je še enkrat pokazala, da največ motivacije pride od dobre zakonodaje. Zakonodaja lahko izboljša upravljanje na področju zdravja in varnosti pri delu in s tem se naslanjam na naše dejavnosti prejšnja komisija je veliko pozornosti namenjala mutagenim in karcinogenim snovem in vem, da bo komisar Schmidt še naprej delal na tem, na mutagenih in karcinogenih snoveh in na direktivi na tem področju in vključiti namerava še več snovi. To so vsaj naše zadnje informacije. Zdaj pa kar zadeva vprašanje v zvezi z vplivom dejavnikov na rak. Nekateri so omenili tudi nočno delo in delo v izmenah, da obstajajo raziskave, kjer je jasno izraženo, da vpliv obstaja. Zato bomo letos začeli z raziskavo o izpostavljenosti delavcev karcinogenim snovem in mutagenim snovem. In eh, metodologija tukaj je popolnoma nova. Ugotovili bomo, kateri faktori obstajajo na ravni delovnih mest v specifičnih sektorjih, vključno z delom v izmenah in nočnim delom. Videli bomo lahko, ali kombinacija več dejavnikov lahko vodi do raka psihosocialna tveganja, tudi to je visoko na našem dnevnem redu. Vidimo, da je vedno več poklicnih bolezni povezanih z psihosocialnimi obolenji, zato je to za nas eh, aktualno vprašanje. In še enkrat moram povedati, da bomo obravnavali ta psihosocialna tveganja in tudi duševno zdravje je za nas zelo pomembno, tudi kar zadeva vidik digitalizacije. In videti moramo, kaj pomeni, če nekdo dela za platformo ali dela z roboti. Naprimer. Toliko izkušenj, če nimamo na tem področju, ampak eh, poskusili bomo zagotoviti določene hm, podatke na tem področju. Sodelujemo pa z določenimi podjetji, ki že kažejo, da dobra praksa obstaja. Digitalizacija, da, seveda, to je pomembno vprašanje. Tudi tukaj sodelujemo z partnerskimi agencijami, obravnavamo pa vprašanje vpliva na zdravje in varnost pri delu. Najprej bomo do konca izvedli kampanjo o mišično-skeletnih eh, mišično obolenjih, potem pa bomo obravnavali vprašanje digitalizacije. Pa še vprašanje v zvezi z spolom. Pri oši je spol horizontalno vprašanje, to poskušamo vključiti v vse naše dejavnosti, naprimer na varne snovi. Obstajajo ugotovitve, da je vpliv dela z nevarnimi snovmi različen na moške in na ženske. Tako moški kot ženske so pod vplivom teh snovi, seveda, ampak obstajajo razlike v tem, kakšen ta vpliv je, tudi kar zadeva mišično-skeletna obolenja. In tudi sektor storitev je področje, kjer so mišično-skeletna obolenja eden glavnih rezultatov, zato ker obstajajo določena tveganja v tem sektorju. In glede na to, da nas eh, v prihodnosti čakajo proračunski rezi, se tudi mi ukvarjamo z istimi vprašanji, poskušamo poenostaviti postopke, poskušamo zagotoviti sinergije in reorganizirati svoje delo, to je takoče vprašanje in mislim, da je v bistvu za vse enako. Bomo videli, kaj se bo zgodilo. Upam, da bomo lahko izpolnili vse naloge, ki jih predvideva mandat. Pripričan sem, pripričana sem, da mi boste zastavili še kakšno vprašanje, če sem na kaj slučajno pozabila. Hvala. Izvolite. Gospod Onestini, hvala za vprašanja za Evropsko fundacijo za usposabljanje. Najprej delovno obremenitev in proračun, to je bilo izhodišče za novo strategijo. Delati smo morali za trenutnimi predlogi, ki jih imamo, delali smo torej na osnovi proračuna, ki naj bi ostal stabilen, vendar ne bo upošteval inflacije v naslednjem obdobju. Zaradi tega smo morali preučiti vprašanje diferencijacije in bolj ciljno usmerjenega dela. Prav tako smo poskusili izboljšati sinergijo z programi komisije in drugimi ukrepi. Še opomba. Kar zadeva razvoj spretnosti na zonanje političnem področju, tukaj pomankanje sredstev ni sredstev je celo več. Ko gre za programe na področju usposabljanja in izobraževanja, je sredstev na voljo več. Vprašanje pa je, kako lahko podpiramo izvajanje teh programov in kako lahko strokovno znanje ETF uporabimo v tem kontekstu. To je za me najboljša sinergija in o tem govorimo z različnimi deležniki pri komisiji, to je GD Nir, Defko in drugimi. Mi smo aktivni zunaj EU, ampak seveda veliko se učimo od drugih kolegic in kolegov tukaj, zlasti od Eurofounda, o tem, eh, kako se izvaja delo, pa tudi od CDFOP imamo veliko podatkov. Ne želim ponavljati besed drugih kolegic in, koleg in kolegov, ampak kar zadeva kvalifikacije prihodnosti, to je za nas pomembno vprašanje, ki ga obravnavamo z več vidikov. Redno izvajamo spremljanje, to se imenuje Turin, proces iz Turina. Pred dvema letoma smo organizirali veliko mednarodno konferenco, preučili smo razvoj spretnosti v partnerskih državah in videli smo, da obstaja razlika med eh, tem, kako običajno obravnavamo določene vprašanja, naprimer industrija 4.0, robotizacija, avtomatizacija in tako naprej to bi lahko bil morda pogled iz Davosa. Torej, razlika med tem pogledom in realnostjo na terenu. Manj se dela na tradicionalnih sektorjih in na tem, kako se ti sektori razvijajo. Vprašanje je, kako bi lahko uporabili vele podatke, ponudbo in popraševanje glede delovnih mest in kako bi lahko zadeve preučili bolj podrobno in prve sektorske študije bomo predstavili do sredine leta 2020 in na osnovi tega želimo pripraviti določena priporočila, z vami želimo deliti nekaj zamisli, pa tudi z partnerskimi državami. To je za nas zelo pomemben del dela. Hvala, da ste omenili ta vidik. Pa še vprašanje kvalifikacij, teorija in praksa. Mi se ukvarjamo z prakso, predvsem in naše delo temelji na raziskovalnem delu CDFOPA in drugih mrež in omrežij v EU. To podpirajo komisija in tudi države članice. Rezultati dela držav članic so zelo pomembni za nas. Mi pa to potem želimo prenesti v prakso pri svojem delu. Običajno so naši partnerji zelo pripravljeni sodelovati z nami. Zakaj? Usposabljanje in izobraževanje v Evropski uniji je nacionalna pristojnost in težko je posegati v to, ampak eh, v razvojnem kontekstu pa sodelujemo s partnerji, ki jim razvojni programi EU lahko zelo koristijo in oni potem lahko vidijo, kako je mogoče ta vir kar najbolje izkoristiti. Za tiste, ki vas zanima vprašanje kvalifikacij in prednosti, vam lahko povem, da bomo imeli k malu konferenco o prednostih za ljudi in tudi za podjetja in za javno upravo in socialne partnerje. Zbrali smo nekaj primerov dobre prakse iz eh, različnih okoli, tudi iz eh, držav članic, kar nekaj sto takšnih primerov imamo in pripravili smo tudi priročnik o kvalifikacijah, kakšna je nova realnost zdaj v luči mikro dovoljen, mikropristojnosti in dela za platforme. Spol, staranje, demografija, k temu ne želim kaj veliko dodati, to so za nas ključni vidiki, ko govorimo o sistemskih transformacijah v državah. To so pomembni stebri naših analiz in podatkov, ki jih zbiramo, potem pa seveda razvijamo tudi predloge. Lahko si predstavljate, da je to zelo odvisno od sektorja in nekatere države imajo še vedno različne slike na področju demografije in drugih elementov. Nekatere države so bliže povprečju, druge ne. Kar zadeva spolno ravnoteženost pri ETF, lahko vam povem, da je pri nas tako, da imamo večino žensk v delovnem okolju in tudi naša struktura na vseh ravneh to odraža in tudi upravni odbor je dobro uravnotežen in to je pozitiven element. Pa še nekaj o vprašanjih opazovalcev iz Evropskega parlamenta. Hvala za komentarje in spodbudne besede. Hvala, da ste izpostavili kakovost dela naših zaposlenih. Mi smo center odličnosti in seveda naše delo je odvisno od kakovosti strokovnjakov, ki jih imamo. Izpostavila sta vprašanje ambicij in uh, zahtev strani komisije in sredstev, ki so na voljo v proračunu. To je res vprašanje, s katerim se pogosto ukvarjamo. In pripravili smo nov pristop k strategiji in sicer urata so odprta za nove rešitve. 29 držav je v soseščini, na voljo so omejeni viri in pripravljeni smo prispevati več k delu Evropske unije zunaj partnerskih držav eh, in zunaj v partnerskih državah, ampak eh, zato moramo imeti na voljo ustrezne vire, seveda. Zadeva je popolnoma preprosta. Mi lahko storimo več z viri, ki jih imamo, v okviru mandata, ki ga imamo, ampak če želite, da bomo delali več, potem je treba govoriti o teh virih gospod Cerkas ima prav, pa tudi gospa Bauer ima prav, ko pravi, da bi morda morali bolj sodelovati z odborom Deve. Mi smo pripravljeni na to in arhitektura agencij na nek način odraža pristop do našega dela strani Evropske komisije mi smo v stiku z drugimi agencijami, zato obstaja neka logična povezava, seveda, ampak dejansko delamo na zonanjem političnem področju in z zonanje političnimi vprašanji je pač tako, da imamo vedno zonanje in notranje politične vprašanja, ki se pojavljajo v enačbi in morda bi res lahko več pozornosti namenili priložnostim za to, da bi bolj sodelovali z kolegicami in kolegi iz odbora za razvoj. Ampak, kar zadeva naš odnos z Evropsko komisijo, GD NIR in GD DEFCO in e SZD so naši partnerje pri številnih vprašanjih, ki jih tukaj obravnavamo. Omenili ste Afriško unijo, to je za nas področje, kjer bi lahko dosegli več sodelujemo v pripravi okvira za kvalifikacije za Afriko. In to je hm, zanimiva nova potencijalna možnost za nadaljne delo. Hvala. In pa še zadnje zaključne pripombe predstavnika ELE. Hvala, kratek bom, kaj ti dobili smo samo dve specifični vprašanji in sicer. Najprej glede števila inšpekcij, povedal sem že, da jih bo več kot eh, ena. No in morda bi lahko že v začetku povedal, da ELA ne začenja za ničle. Imamo že nekaj bilateralnih pogodb z nacionalnimi inšpektorati v državah članicah, ki že predvidevajo to vrstne skupne ukrepe. ELA pa bo vse skupaj okrepila in eh, dala na voljo specifične vzorce tega sodelovanja. Potem še dve vprašanji v zvezi s socialnimi partnerji. Tukaj sem dobil pismo. E- Etuca. Uh, torej eh, Zveze sindikatov. Um, nanašali so se na izvajanje 8. člena. Um, poslali so pisma upravnemu odboru vsake posamezne države članice, sedaj čakamo na njihov odgovor, zato da jih bomo lahko spet poslali socialnim partnerjem. Mi se osredotočamo na izvajanje celotne uredbe, tudi 8. člena in zato bomo tukaj uporabili ustaljen postopek. To je zadeva, je stran, ki je po eni strani temeljnega pomena, po drugi strani pa se moramo zavedati dejstva, da se vloga socialnih partnerjev pri inšpekciji razlikuje od države do države. Ponekod eh, je njihova vloga bolj aktivna, druge spet ne. Tega se zavedamo tudi vsi v našem upravnem odboru in skušali bomo najti rešitev, ki bo primirna za vse. Hvala, hvala vsem, da ste bili danes tukaj, da ste predstavili svoje delovne programe. Zahvaljujemo se tudi strokovnjakom odbora Empl, da so bili danes tukaj. Mislim, da smo dobili dober pregled vašega prihodnjega dela. Lahko vam samo še zaželim veliko uspeha in se vam zahvaljujem, da ste bili tukaj. Sedaj predajam eh, predsedovanje nekomu iz eh, našega predsedstva. To je torej trenutek spremembe. Bom dia a todos. Vamos continuar os trabalhos desta sessão da manhã e uh, com a apresentação de um, de um, de um relatório. Tako, nadaljujemo z eh, današnjo sejo. Slišali bomo predstavitev poročila Eurofonda o sestavi gospodinstev in blagini. Naša gostja bo predstavila to poročilo. Hvala lepa, da ste mi dali priložnost, da podam to predstavitev, ki jo je napovedal že Juan. Pri projektu je sodelovala tudi Nora Kariči, ki se ji zahvaljujem na tem mestu. Poročilo govori o spremembi sestave gospodinstev v Evropi in vse skupaj povezuje z življenskimi pogoji in pa blaginjo. Gospodinstva so pomembna središča skrb, s, eh, oskrbe. Nekatera gospodinstva politike določenih držav članice zanemarjajo in tudi posamezniki, ki živijo v določenih oblikah gospodinstev, so lahko puščani ob strani. Um, preiskali smo vedno večjo heterogenost gospodinstev v Evropi. Kar se tiče vira podatkov, smo primerjali eh, leti 2007 in 2017, pa tudi podatke o dohodkih za študijo blaginje, pa smo eh, uporabili za podlago študijo, ki primerja leti 2007 in 2016. Vratko smo preučili uh, mešane družine in pa upoštevali smo raziskave o dobrobiti otrok. Osredotočili smo se na, um, na gospodinstva um, samskih oseb, potem uh, poročili smo gospodinstva parov brez otrok, z otroci, istospolne pare, upokojene pare. Uh, Kar se tiče gospodinstv z otroci, pa smo preučili eh, tako imenovane nuklearne družine, družine staršev samohranilcev in pa mm, mešane družine. Um, eh, Gospodinstva samskih oseb, takšnih je mm, sedaj ena tretjina gospodinstv v Evropski uniji. takšna gospodinstva potrebujejo nekaj več pozornosti, ker je prišlo do močnega porasta števila teh gospodinstev v Evropski uniji. Zaradi samo enega dohodka so to vrstna gospodinstva pod večjo grožnjo socialne izključenosti in revščine. Eh, število tovrstnih gospodinstev se je največ povečalo v nekaterih vzhodnoevropskih državah, v eh, Litvi, na Mačarskem recimo. Nekatere države, eh, Finska, Švedska, Danska, Belgija, pa so pokazale upad števila tovrstnih gospodinstev. To je seveda povezano tudi z starostjo v državah, kjer so samska gospodinstva neobičajna, gre predvsem za starejše ljudi, ki so izgubili partnerja. Um, te gospodinstva je v teh državah več tudi zato, ker je tam pričakovana življenjska doba žensk dvakrat višja kot moških. V nordijskih državah uh, živi več uh, mladih ljudi samih, ker se preocelijo iz uh, gospodinstva svojih staršev. No, ko gre za revščino, tukaj obstaja večja stopna tveganja, največja stopna tveganja obstaja v valskih državah, najnižje tovršno tveganje pa obstaja na mačarskem. Imam tudi nekaj podatkov o zdravju. Za vse starostne skupine je zdravstveno stanje slabše v samskih gospodinstvih kot druge, ne samo zaradi starostne skupine. Ve pa večje tveganje za starejše ljudi. Hrvaška je imela najvišjo stopnjo uh, starejših ljudi, ki živijo sami in imajo slabo zdravstveno zdravje, eh, slabše zdravstveno stanje, na Iskem pa je delež takšnih gospodinstv najnižji. Ljudje, ki živijo sami, tudi večkrat uporabljajo zdravstvene storitve kot drugi. Še ena zadeva v zvezi z samskimi gospodinstvi gre za raven zadovoljnosti. Če si ogledamo lesvico od 1 do 10, so ljudje, ki živijo v samskih gospodinstvih, v poprečju eh, manj zadovoljni kot tisti, ki živijo v drugačnih eh, gospodinstvih, ampak tukaj obstaja velika razlika med eh, spet posamečnimi državami, med vzhodnoevropskimi državami in državami na jugu, recimo kot je Portugalska. Eh, pogosto tudi zato, ker eh, v teh državah eh, samsko življenje ni izbira, ampak je posledica izguba partnerja. Obiska, opazili smo tudi, da tukaj raste. grožnja socialne izključenosti. To je povezano tudi z uporabo interneta in pa z nekaterimi drugimi dejavniki. Eh, no, so pa eh, ljudje v samskih gospodinstvih bolj zadovoljni kot pa tisti, ki živijo v večgeneracijskih gospodinstvih. Prav tako smo preučili nekatere medgeneracijske projekte, ki so povezane s tem in pa za socialno izključenostjo. Tukaj je povezano vse skupaj tudi z stopnjo digitalizacije, ki še vedno zmanjša socialno izključenost. Kar se tiče parov, četrtina uh, eh, gospodinstev je sestavljena iz para, torej dveh, ljudih bre, dveh ljudi brez otrok. To, to the, the increase ko gre za, sogiban, za sobivanje, je tukaj prišlo do porasta v skoraj vseh državah v zadnjih desetih letih. Pari, ki sobivajo, še vedno nimajo izenačenih pravic z poročenimi pari v številnih državah. Trenutno je sobivanje najbolj običajno za Francijo in za nordijske države, kjer uh, pari dolgo živijo skupaj, uh, eh, predne se poročijo ali pa se spohne poročijo no, do največjega porasta pa je prišlo v Bolgariji in pa v Estoniji. Ko gre za dobrobit, eh, je mm, ta višja pri poročenih parih kot pri parih, ki sobivajo, no, ampak s tem so povezane seveda tudi pravice. Um, oziroma razlike v pravicah eh, sobivajočih in pa poročenih parov. Uh, marsikje so te pravice v veliki meri zanačili, spet druge pa morajo eh, pari svoje sobivanje registrirati, zato da so jim izenačene pravice. Še nekaj besed o istospolnih parih. Ti so marsikje obravnavani drugače. Skušali smo preiskati, koliko so to vrstni pari zastopani v uradnih statistikah. Ugotovili smo, da tukaj statistika ni zanesljiva, eh, ti pari niso ustrezno zastopani v uradnih statistikah in ni jasnih razlogov, zakaj. No, ko gre za dohodek, za zaposlovanje in pa za stanovanske pogoje, so pravzaprav razmere podobne kot pri heterosexualnih spolnih parih imajo pa večjo stopnjo socialne izključenosti in pa manjšo stopnjo medgeneracijske podpore. To kaže na to, da je večja stopnja eh, pravic istospolnih parov povezana z mm, manjšo socialno izključenost in pa z večjo stopnjo dobrobiti. ko gre za upokojene pare. Um, Tudi tukaj se je število to vrstnih uh, parov povečalo, predvsem v Belgiji, na Irskem in pa v Luksemburgu. V nekaterih uh, vzhodnoevropskih državah pa uh, to število še vedno upada. Po letu 1965 se blaginja izboljša, če uh, ljudje živijo v, uh, če živijo ljudje za partnerstvo. V partnerstvu to seveda uh, pomeni tudi boljše finančno stanje, no pomembno je to predvsem za ženske, kajti ženske uh, imajo še vedno nižje dohodke, če niso poročene ali če ne živijo za partnerjem te so še vedno pod, višjo, pod višjim tveganjem revščine. Um, Potem še uh, eh, gospodinstva z otroki. Uh, vedno, verjetno se bo povečano število parov brez otrok. Eh, trenutno v Evropski uniji še ni tako. Eh, vsaj ne v vzhodnoevropskih državah je prišlo do večjega porasta v baltskih državah. Eh, no, ko gre za družine z otroki, se ti v. Um, ti do, dobijo največje, največ pozornosti v nacionalni politiki, čeprav je to vrstnih družin trenutno samo 28 odstotkov. V nekaterih državah eh, je mm, tip družine z otroki še vedno najbolj običajen tip eh, gospodinstev. Če primerjamo družine z otroki in pa brez otrok, eh, potem eh, seveda lahko gotovimo, da imajo pari brez otrok boljše usklajeno poklicno in zasebno življenje, boljše dohodke. No, ko gre za blaginjo in dobrobit, pa je stopnja zadovoljnosti višja v gospodinstvih z otroki. To ne velja za vse države, v Franciji, v Belgiji in pa Irski ni bilo velike razlike pri dobrobiti. Eh, ko gre za gospodinstva uh, eh, z otroki in brez otrok. Eh, no, glavni problem za starše je uh, eh, ravnoteže med zasebnim in poklicnim. In poklicnim življenjem. Uh, no, uh, tukaj še vedno obstaja velika razlika med uh, moškimi in pa med ženskami. Uh, Eh, ženske v tovrstnih družinah opravljajo največ gospodinskega dela, tudi če delajo. Več kot polovica žensk v tovrstnih gospodinstvih dela, štiri, porabi 14 ur na dan za, gospodinsko, za gospodinska dela, istočasno pa skrbijo tudi za otroke in delajo. investicije v izobraževanje otrok in uh, ustrezne scheme starševskega dopusta seveda prispevajo k večji stopni dobrobiti in pa boljšemu uravnoteženju zasebnega in poklicnega življenja. No, potem še nekaj besed o gospodinstvih staršev samohranilcev. Uh, Um, veliko politik se tukaj osredotoča na to, da uh, vključi te uh, starše na trg dela. Prišlo je do samo manjšega porasta števila teh gospodinstev med leti 2007 in 2017. Trenutno imajo mm, Mačarska, Slovaška in pa Malta največji porast. Uh, gospodinstev z starši samohranilci. No, v nekaterih državah so to vrstnim gospodinstvom ukinili socialno podpor, zato da bi jih spodbudili k iskanju dela, ampak to je potem še ukrepilo pritiskano to vrstna gospodinstva. Um, torej, za to vrstna gospodinstva je pomembno predvsem to, da imajo zagotovljeno dobro oskrbo otrok. Potem pa še um, kombinirane družine. Na nacionalni ravni obstajajo dokazi za to, da se je število tovrstnih gospodinstev povišalo. Niso pa vedno zajete v uradne statistike. Uh, iskanje novega partnerja po ločitvi je sedaj bolj običajen pojav kot v preteklosti. Um, no in uh, kljub temu, da nimamo tukaj primerjalnih podatkov. Se vseeno kaže porast uh, števila tovrstnih gospodinstev za tiste države, ki so podatki na razpolago, recimo v Nemčiji starši v Združenih državah eh, imajo višjo stopnjo zadovoljstva, boljše duševno zdravje in boljše dohodke kot pa eh, starši samohranilci, ampak še vedno imajo nekaj finančnih težav. V nekaterih državah razpravljajo o politiki dodatka za otroke. No, eh, študije pa so pokazale tudi to, da um, večja stopnja pravic. Um, three generations living together, so grandparent, parent and children. Um, our research showed that both parents and grandparents. Mm. No, ko gre za večgeneracijska gospodinstva, pa. smo ugotovili, da ni veliko možnosti oskrbe starejših ljudi v tovrstnih družinah. Pogosto starejše osebe živijo z. Potomci zato, ker imajo slabše finančno stanje, ne pa zaradi lastne odločitve. Razlike v dobrobiti, razla, v dobrobiti obstajajo predvsem v podeželskih območjih, ne pa nujno v urbanih območjih. could benefit from grandparents being there. Very last type of household I'm going to mention. Uh, only thing I want to mention about this is that um, it's not. No, še daj še nekaj besed o mladih ljudeh, ki živijo z starši. To ima nekaj pozitivnih, pa tukaj negativnih vidikov in še nekaj sklepnih besed. Če bi prepoznali ob, različne oblike gospodinstev v socialnih politik, lahko to prispeva k večji stopnji blaginje. Eh, prav, to, prav tako to privede do znižanja tveganja revščine v, eh, življensk, v kasnejšem življenjskem obdobju. Starejši ljudje, ki živijo sami. Uh, imajo više stopnje blaginje kot pa tisti, ki živijo v multigeneracijskih gospodinstvih. Um, predvsem za, samohranil, um, za starše samohranilce je pomembna socialna in pa finančna podpora. Uh, toliko z moje strani. Seveda sem pripravljena odgovarjati na vaša vprašanja. Obrigada. Eh, gostaria de passar a palavra a Quem quiser fazer perguntas, por favor, Mr. Angel. Thank you very much. Um, at this deep end. Besedo dobijo sedaj še uh, poslanci. Uh, uh torej, omenili ste nekatera primera ranljivih gospodinstv, ta je seveda treba podpreti v naših socialnih politikah. Uh, imam nekaj vprašanj v zvezi z. Uh, gospodinstvi, eh, staršev, samohranilcev. Um, ehm, Verjetno je zaradi stanovanske krize prišlo do porasta le teh, pa tudi gospodinstev, ker živi več mladih ljudi skupaj. Eh, in pa še eh, brezdomci, pogosto ljudi ti ljudje brez uh, stalnih domov nekaj časa živejo uh, eh, v drugih gospodinstvih, pogosto gre tukaj tudi za begunce ali pa priseljence. Ali ste uh, raziskali primere gospodinstev, ki so morali sprejeti dodatno osebo, uh, ker ta oseba nima lastnega uh, doma ali pa je brezdomna? No, vesel sem, da ste analizirali tudi istospolne pare. Ali vidite kakšne povezave med uh, istospolnimi pari, ki živijo v skupnih gospodinstvih, predvsem tam, kjer obstaja več strpnosti do istospolnih parov v primerjavi z drugimi državami? In pa še eno vprašanje. Rekli ste, da uh, očetje delajo dalj časa kot pa moški brez otrok. Kaj to pomeni? Eu também tenho uma pergunta uh, que se prende também com a, com a pergunta aqui do, do anterior. Ora, tu dias, imamo prašanje za vas. nanaša se na številke. Rekli ste, da ena tretjina gospodinstev se stoji iz um, samskih gospodinstev. So to prej mladi ljudje ali starejši, ali starejši ljudje? Imate kakšne podatke o tem, kaj ti mlajši ljudje pogosto živijo uh, pri starših? No, in zanima me tudi, kako je za primeri mladih ljudi, ki živijo v deljenih gospodinstvih, zato ker si ne morejo privoščiti, da bi živeli sami. Ali ste tudi to upoštevali v vaših uh, raziskavah? No, in pa še gospodinstva, v katerih živijo pari, bodi si istospolni ali pa ne. Rekli ste, da je tukaj stopnja prekarnosti višja, ali je dejstvo, da te osebe nimajo otrok povezano s tem? Hvala lepa. Tudi jaz imam vprašanje za vas. Najprej hvala za obsežno poročilo. Pravzaprav eh, so vse te stvari že znane, No, uh, me pa zanima sama definicija pojma družina. To definiramo v različnih državah na različen način. V večini držav uh, definirajo družino kot uh, družino, ki ima vsaj enega otroka in s tem so zajeti tudi istospolni pari, ki vzgajajo otroka. Recimo. Ampak skratka, tukaj se definicije razlikujejo od države do države ali uh, ne bi morda morali poskrbeti za definicijo na evropski ravni. Potem rekli ste, da treba zagotoviti tudi ustrezne pogoje za oskrbo otrok, tako da bodo starši samohranilci lahko se spet vključili na trg dela. Eh, ali ne bi bila boljša spodbuda ta, da bi starše samohranilce ustrezno eh, finančno podprli. Eh, na ta način bi številnim, predvsem materam, samohranilkam lahko pomagali. Z eh, to vrstno podporo bi jim lahko omogočili samostojno življenje, na ta način bi lahko tudi plačali za oskrbo otrok. Ehm, to bi bilo bolj smiselno, kot pa da morajo starši plačevati zelo visoke pristojbine za vrtce. Skratka, mislim, da bi morali več narediti v tej smeri. Uh, Najlepša hvala za ta vprašanja. Najprej nedružinska gospodinstva. Ugotovili smo, da gre za veliko mlajše ljudi, pogosto tudi ljudje iz drugih držav, ne nujno migranti, ampak mobilni delavci, ne glede na to, iz katere države članice ali pa druge države so prišli. Od stanovanske krize v celotni Evropi nismo bili priča tolikšnim primerom da bi prišlo do tega, da bi se mladi odločili za takšno situacijo in za tak način bivanja, namesto tega, da se uselijo nazaj s svojimi starši. V raziskavi tega vidika nismo mogli vključiti, tega, ker nimamo uradnih statistik z tega področja. V drugem poročilu o mladih smo seveda razmišljali tudi o tem pojavu, ampak ne o tem specifičnem poročilu, to bi bilo zelo težko. Kar zadeva istospolne pare, so tako slabo zajeti v uradne statistike, da lahko povem, da vidimo veliko več istospolnih parov v smislu podatkov v tistih državah članicah, kjer so priznani in je prav tako priznana istospolna poroka. Kar pa zadeva njihovo blaginjo, je jasno, da je v teh državah članicah manj socialnega izključevanja. Imamo pa nekatere omejene statistike glede istospolnih parov, tako da ne moremo podati celovite ocene. Potem pa samo hranilci, očete, ki delajo dlje, To je vezano na to, da morajo poskrbeti za svojo družino, vse skupaj pa je seveda vezano na to, kdo ima više prihodke. Tisti, ki imajo više prihodke, ponavadi delajo dlje, ker je to bolj logično in sami to tudi predvidevamo. Ponavadi to niso nujno samo očetje, ampak so lahko to tudi matere. Ne gre za to, da bi matere delale manj, ampak ponavadi smo priča daljšim delovnikom bolj pri očetih. v vzhodni Evropi veliko več starejših ljudi živi sami, več kot 60 odstotkov. Potem pa še tisti mladi, ki živijo starši. Tudi tukaj nimamo nobenih univerzalnih ugotovitev glede vseh držav članic predlagam, da si res obe, preberete to poročilo po posamečnih državah. Mislim, da lahko pri specifičnih državah ugotovite, za kakšno situacijo gre. Potem pa še koncept eh, opredelitve družin. Te opredelitve se razlikujejo po različnih državah. Sami se izogibamo uporabi tega pojma, govorimo namreč predvsem o raznolikosti gospodinstva torej teh ljudi, ki živijo skupaj ali pa ne skupaj. Številnih kategorij družin nismo zajeli, naprimer pare, ki živijo v različnih gospodinstvih oziroma stanovanjih, pa kljub temu prispevajo k istemu gospodinstvu. Seveda moramo razmišljati tudi o novih oblikah družin. Želela sem torej povdariti, da potrebujemo še več raziskav in zbrati še več podatkov v povezavi z temi gospodinstvi in njihovo blaginjo. potem pa še alternative. Preučevali smo situacijo, ko stari starši skrbijo za vnuke. Včasih se to zgodi, ko starši nimajo na voljo varuške ali pa varstva za otroke. Razmišljati moramo seveda tudi o tem, s kakšnimi stroški in težavami se morajo soočati starši pri zagotavljanju varstva za otroke številni starši še vedno na nek način se zanašajo na stare starše, zaradi tega, ker se je zelo težko privoščiti varstvo za otroke v drugi obliki. V Nemčiji so bili starši samohranilci, prav gotovo tista ciljna skupina v smislu,